Dear colleagues, welcome to the afternoon session. Before... Pozdravljeni kolegi, pozdravljeni na pol, poldanskem delu. Preden začnemo s predstavitvami, si bomo pogledali še poročilo z misije pri Agenciji za temeljne pravice Evropske unije. To, je, to srečanje potekalo 17. in 18. maja na Dunaju. Uh, Naj bi obravnavali to že danes do povdana, ampak zaradi sprememb dnevnega reda v, v zadnjem trenutku smo morali to preložiti. Gospod Nagi, ki je vodil m, mm, mm, misijo in eh, je tudi, bil tudi porečevalec za stanje temeljnih človekovih pravic v letu 2015, nam bo podal predstavitev, prosim. Najlepša hvala. Pred dvema tednoma smo imeli dokaj prijeten obisk na Dunaju. Gospa Kiniči in Karl-Heinz Becker sta bila prav tako prisotna skupaj z predstavniki sekretarjata odbora Liba. Pozdravil nas je direktor Michael O'Flaherty in nam je predstavil delo agencije in njen večletni delovni načrt ter ključne direktorate, te agencije. Spregovorili smo tudi o delenih metodah, o raziskavah in o dogodkih, ki jih organizira agencija. Povabili so nas skupaj s kolegi, da se udeležimo foruma za temeljne človekove pravice prihodnji teden na Dunaju. Prejeli smo tudi informacije, glede dela, ki ga Frau opravlja v žariščnih točkah v Grčiji. Sestali smo se tudi z različnimi deležniki, z časniki za zvezo in tudi z nevladnimi organizacijami. Agencija za temeljne pravice pripravlja letna poročila. Leto se je posebej osredotočila na vprašanje azila in migracij. O poročilu bomo podrobneje govorili na forumu za temeljne pravice. Delegacija je opazila, da obstaja potreba potem, da bi agencija še naprej krepila vlogo civilnih organizacij in tudi nacionalnih parlamentov ter spodbujala sodelovanje. Poročilo o obetajočih praksah v državah članicah kaže na pomembno vlogo agencije pri zaščiti ranljivih oseb v Evropski uniji, predvsem otrok. Še naprej bo agencija pripravljala visoko kakovostna poročila in preglede, ki ponujajo informacije, ki so zelo dragocene za naše delo. Tako da smo prosili agencijo, da deluje proaktivno in da nam ponuja posebna poročila in uh, nas informira pri našem delu. Toliko na kratko. Najlepša hvala. Gospod Kiniči, prosim, da spregovori, če želite, seveda. Prosim. Eh, Najlepša hvala, predsedojoča. Da, tudi sama sem se udeležila te misije in potrdila, potem lahko to, kar je pravkar povedal vodja misije. Na srečanju na sedežu agencije FRA smo se bolje seznanili z delom agencije, ko gre za zaščito človekovih pravic. Seznanili smo se z njihovim delom, z njihovimi raziskavami in ugotovitvami. Ugotovili smo, da gre za zelo pomemben prispevek, ki ga FRA ponuja tudi nacionalnim eh, vladam. Pa tudi za pomemben prispevek eh, za nas, za evropske institucije. Veliko elementov dela agencije smo imeli priložnost spoznati. Najbolj zanimivo pa se nam je zdelo njihovo delo ko gre za zagotavljanje človekovih pravic pri pojavu migracij. Migracije so seveda zelo kompleksen pojav in ne smemo pozabiti na potrebo po zaščiti tistih oseb, ki so prisiljeni oditi iz lastnih držav in ki iščejo boljšega življenja v Evropi. Izredno zanimivo se mi je delo, da agencija že več let pošilja delovne ekipe v Grčijo. In omenjali so nekatere zelo ekstremne situacije, v katerih so se znašli, ko je šlo za upravljanje migracijskih tokov in za stike z mladoletniki. Delo agencije FRA je zelo dragoceno, zagotavlja specifično podporo za države članice in prav tako priča o potrebi preučevanja spoštovanja človekovih pravic migrantov. Gre za zagotavljanje, da se te pravice spoštujejo tudi v primeru migrantov. Veliko je namreč akterjev, ki se ukvarjajo z vprašanji migracij in temeljnih pravic. In zato je treba zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva. Že januarja sem predlagala nekaj podobnega. Ko gre za mladoletnike brez spremstva je treba delovati pre, proaktivno. Treba je pripraviti priročnik glede tega, kaj lahko storimo za tiste bolj ranljive migrante. Lahko bi pripravili neke vrste priročnik. Mislim, da je to nujno potrebno, če želimo zagotoviti ustrezno obravnavo migrantov. Torej, na področju migracij se odvija veliko stvari. Treba je priznati vrednost dela, ki ga tu opravlja Agencija za temeljne pravice. Kot parlament bi morali biti pozorni na priložnosti, ki jih ponuja ta agencija. Uh, Najlepša hvala. Mislim, da so vaša priporočila in priporočila kolega Nagija zelo pomembna za našo prihodno razpravo. Sedaj pa spoštovani govorci, spoštovane dame in gospodje. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na današnji predstavitvi glede stanja temeljnih pravic v Evropski uniji leta 2008. 15. Govorim v imenu predsednika Kloda Morajša, ki me je prosil, da kot podpredsednica odbora Libe danes predsedujem predstavitvi. Tradicionalno odbor Libe organizira to srečanje, to predstavitev v kontekstu našega dela, ki poteka pri pripravi letnega poročila o stanju temeljnih pravic v Evropski uniji in z veseljem predstavlja sedaj tu predstavnike evropskih institucij, ki bodo predstavili delo, ki poteka na tem področju. V resoluciji 8. septembra 2015 glede stanja, glede temeljnih pravic v Evropski uniji leta 2015 je Evropski parlament ponovno povdaril, da je bistveno za Evropsko unijo, da njene institucije in države članice zagotavljajo in spoštujejo ter spodbujajo uporabo skupnih evropskih vrednot, ki so navedene v drugem členu pogodbe o Evropski uniji in v Evropski listini o temeljnih pravicah. To bi morali zagotoviti tudi pri oblikovanju evropske in nacionalne zakladnosti zakonodaje in pri oblikovanju javnih politik ter njihovem izvajanju. Obenem pa bi morali upoštevati načelo subsidijarnosti. Z veseljem ponovno dajem besedo gospodu Nagiju, zato da poda uvodne pripombe. Prosim. So, um... Najlepša hvala kot poročevalec. Glede stanja temeljnih pravic v Evropski uniji v letošnjem letu. sem vesel, da smo pripravili to predstavitev danes in da lahko poglobljeno razpravljamo o temeljnih pravicah. Te so čudali bolj pomembne v naših vsakodnevnih življenjih. Gre za zaščito nas kot posameznikov, pa tudi kot članov skupin. Vsi izmed nas pripadamo kakšni skupini, ki bi morda potrebovala to vrstno zaščito. Vsi lahko pripadamo kakršnikoli manjšini, ki jo je treba zakonsko zaščititi. Tako da gre tu za pravna jamstva, ki pa se pogosto ne izvajajo. Menim, da moramo uporabiti vsakašno priložnost, da izpostavimo pomen temeljnih pravic. Evropska unija želi biti vodilna pri zagotavljanju temeljnih pravic v svetu, tako da se moramo seznaniti s trenutno situacijo in tudi z notranjo situacijo držav, ki bi se rade pridružili Evropski uniji. Zadeve so težavne. Kot veste, včasih eh, prihaja do veliko več eh, zahtev po spoštovanju temeljnih pravic eh, v drugih državah kot v državah članicah tako da bomo spregovorili o različnih uh, vidikih, o pravicah Romov, o pravicah invalidov, o pravicah oseb LGBTI. In vesel sem, glede na to, da spadam mm, med nacionalno manjšino, ki šteje 40 milijonov eh, ljudi, da je z nami tudi govorec, ki bo predstavil situacijo nacionalnih manjšin. Vesel sem, da je v zadnjih letih um, tudi to vprašanje postalo bolj pomembno v Evropskem parlamentu in da so poslanci bolj pripravljeni na konstruktiven način govoriti o pravicah. Tudi v poročilu mislim, da lahko podpremo nekatera vprašanja, ki se tu zastavljajo. Najlepša hvala in z veseljem bom prisluhnil predstavitvam. Eh, Najlepša hvala za kratko predstavitev. Sedaj pa bom dala besedo našim gostom. Na koncu obeh eh, krogov pa bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. Prosim pa, da se zavedate, da se ta predstavitev predvaja po spletu in da se bodo mm, zabeležili vsi prispevki govorcev in udeležencev. Najprej bomo spregovorili torej o temeljnih pravicah Evropske unije v letu 2015, o oceni dos doseženega in o izvi izzivih. To je prvi panel in z veseljem pozdravljam kolega Francesca Fonseca Morilja, ki je namestnik generalnega direktorja za pravosodje in potrošnike, ki in spregovoril bo v imenu Franca Timmermansa, prvega podpredsednika Evropske komisije, ki se nam danes ne more pridružiti. Gospod Fonseca, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in naj se najprej opravičim v imenu gospoda Timmermansa, ki v zadnjem hipu ni mogel priti sem zaradi drugih obveznosti, torej v okviru tako imenovanih Evropskih eh, dni za razvoj. Torej, sreča, ti se je moral z evropskimi eh, oziroma afriškimi ministri za razvoj. Torej, prosil me je, da ga nadomestim, zlasti me je prosil, da vam sporočim besede, ki jih je gospod Timmermans pripravil za to priložnost. Spoštovane dame in gospodje, Evropska unija se je znašla v čisto novi situaciji. Sedaj moramo zaščititi naše državljane, ki trdo delajo. Trenutna kriza jim prinaša sicer priložnosti, vendar tudi veliko strahu. Nedavni teroristični napadi v Parizu in v Bruslju so pokazali, da fundamentalisti napadajo naš način življenja. Številni populisti so izkoristili strahove običajnih ljudi, torej strah, da bi nas prepravili begunci, strah zaradi finančne krize in strah da bi pristali v reščini zaradi gospodarskega nazadovanja. Gre tudi za strahove pred terorističnimi napadi, gre za strah pred drugimi. Kjer vlada strah, ni priložnosti. In eh, moramo upoštevati, da lahko zagotovimo družbo, ki te veli na skupnih vrednotah eh, skupnega zaupanja in sodelovanja. V našem poročilu glede izvajanja listinje o temeljnih pravicah smo uvedli razdelek, ki govori o osredotočenju. Namen tega je, da bi v letu 2015 prepravili. Mm, pregled spoštovanja pravic in odprli dialog, ki bi predstavljal nasprotno zgodbo, običajni zgodbi o strahovih. V letnem poročilu o izvajanju listine izpostavljamo ta razdelek o sredotočanju in oktobra smo pripravili prvi kolokvij glede tolerantnosti in spoštovanja, predvsem, ko gre za mm, strah pred. Um, islamom zato, da bi Evropska unija lahko pokazala, da lahko nasprotuje antisemitskim in uh, antiislamističnim prizadevanjem v Evropi. Opazujemo namreč, da sta ta, te dve tendenci v porastu, tako da pozivamo, da bi se čim hitreje odzvali v duhu vzajemnega spoštovanja. Kolokvi iz leta 2015 je oblikoval konkreten seznam ukrepov. To smo tudi izpostavili v razdelku našega poročila, ki govori o osredotočanjih. Eden izmed ukrepov, ki ga je izpostavljen v tem delu poročila, je evropski dialog, ki ga je sprožila Evropska komisija z podjetji IKT, državami članicami in predstavniki družbe, zato da bi se borili bolj učinkovito proti sovražnemu govoru na spletu. 31. maja smo pokazali tudi, kakšen je napredek na podlagi teh prizadevanj v boju proti sovražnemu govoru. Twitter, Google, Microsoft in eh, druge informacijska podjetja so spoštovala okvirni sklep glede boja proti rasmi, rasizmu in ksenofobiji. Kot eh, lastniki licenc so se tam podjetja obvezala, da bodo umaknila sovražni govor v 24 urah po objavi. Tako da je treba delo, ki ga upravljamo na spletu, uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. Ne smemo dopustiti, da bi v naših družbah imeli prostor za antisemitske in antiislamistične razprave. treba je zagotoviti tudi podporo za žrtve in ponujete, ponujati privlačne nasprotne zgodbe. Pri tem spodbujamo seveda, da družbe IKT upoštevajo svobodo izražanja, čeprav sovražni govor ne spada k tej pravici. Treba se torej boriti proti rasizmu in eh, ksenofobiji v gostiteljskih družbah. Pomembna je tudi politična, politično vzdušje in družbeno vzdušje. Gre za spodbujanje sovraštva in strahu med splošnim eh, prebivalstvom. Teroristični napadi m, mm, so sprožili če dalje več eh, sovražnega govora v odnosu do tujcev. Slišimo, da v številnih razpravah lahko razberemo protimuslimanske nastrojenosti. Tako da to zahteva ukrepanje vseh nas. Treba je strniti vrste, zato da bomo lahko načrte tudi izvedli. Tako da pozdravljamo vzpostavitev medskupine Evropskega parlamenta glede boja proti rasizmu. Oblikovali smo platformo za izmenjavo dobrih praks, ki bo združil nevladne organizacije, predstavnike vlad in držav. Tako da pozdravljamo tudi sodelovanje Sveta Evrope in Agencije za temeljne pravice v tem pogledu to bi morali podpreti tudi s ciljnimi ukrepi za financiranje. Sedaj nam predstavim še um, glavne napredke na, na področju temeljnih pravic iz našega poročila. Svežen za boljše oblikovanje zakonodaje je bil podan strani komisije lani. In uh, vključevanje nediskriminacije je eden izmed ključnih elementov, ki ga moramo upoštevati pri oblikovanju zakonodaje. Nov revidiran okvir oblikovanja zakonodaje bi moral okrepiti tudi spoštovanje pravic v celotnem zakonodajnem procesu. Evropske institucije morajo upoštevati listino pri oblikovanju vseh aktov ne samo pri oblikovanju ukrepov. To velja tudi za dodelitve sredstev in izvajanja mednarodnih sporazumov. V letu 2015 smo sprejeli naprimer notranje smernice glede spoštovanja človekovih eh, in temeljnih pravic pri oblikovanju mednarodnih trgovinskih eh, sporazumov. Izkužne kažejo tudi, da. Ni dovolj, da računamo samo na to, da se bodo določbe mm, listine spoštovale pri sprejetju uh, Eh, dogovorov. Če želimo, da zaživi enotno območje svobode in pravice, je treba okrepiti spoštovanje temeljnih človekovih pravic posod po Evropi. V tem pogledu smo sprejeli svežen, ki se nanaša na pravice biti prisoten na sojenju in eh, svežen, ki predvideva posebno zaščito mladoletnikov v kazenskih postopkih. To so predlogi, ki so bili predstavljeni v okviru krepitve temeljnih pravic. Sedaj je čas, da začnemo spremljati izvajanje teh zakonodajnih aktov. Poročilo tudi kaže, kako je bila listina izvajana strani držav članic. Rad bi poudaril pomembnost uporabe postopka v primeru kršitev, zato da bi zagotovili, da so države skladne z listino, ko izvajajo evropsko zakonodajo. Od septembra do decembra 2015 je bilo sproženih 49 odločitev glede kršitev na strani držav članic, ko gre za izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema. Evropska slika in slika na nacionalni ravni ni, nista vedno najbolj rožnati. Kot rečeno, leto 2015 je bilo z vidika človekovih pravic težavno. Evropa se je namreč soočala s številnimi krizami. Tako da je še toliko bolj pomembno, da so naši zakoni, naši ukrepi oblikovani na skupnih načeljih in da zagotavljamo boljšo skladnost s temeljno listino o temeljnih pravicah. Letni kolokvi bo organiziran 17. in 18. novembra. Govorili bomo o demokratičnosti in pluralnosti medijev, ki je zapisana v 11. členu temeljnih pravic gre za osnovo demokratičnih pravic, na kateri je treba graditi. Na kolokviju bomo izpostavili različne povezave med prostim pluralističnim medijskim območjem in demokratično razpravo. Razpis je komisija že objavila in bo potekal do 14. julija. Vabim vas, da se udeležite tega razpisa. Kolokvi bo služil kot tudi za učinkovito in plodno razpravo, tako da vas vabim, da se kolokvija udeležite. Na koncu bi vas, bi vas rad pozval, da mm, podprete poročilo komisije in da še naprej izpostavljate, kako pomembno je, da zagotovimo spoštovanje vladavine prava in temeljnih pravic. Najlepša hvala. Thank you very much for very interesting presentation. Najlepša hvala za zelo zanimivo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospodu Paulu van Sasu van Eiseltu in gospodu Martinu de Gravu, ki predstavljata nizozemsko predsedstvo sveta. So predsedujeta tudi delovni skupini sveta o temeljnih pravicah, pravicah državljanov in o prostem pretoku ljudi. Gospod Paul van Sase van Eiselt in gospod Martin de Grave, prosim. Skupaj imate na voljo približno 15 minut. You, uh, much, um... Najlepša hvala, predsedujoča, in uh, lep pozdrav, spoštovani poslanci in gostje. Najlepše se vam zahvaljujemo, da ste naju uh, povabili. Mi dva smo sopredsedujoča delovne skupine FREMP, ki je delovna skupina za temeljne pravice, pravice državljanov in prosto gibanje. V zadovoljstvo nam bo, da lahko poročamo o rezultatih dela te delovne skupine v času nizozemskega predsedovanja. V svetu je potekal drugi eh, letni dialog o vladavini prava. Na svetu smo sprejeli sklepe, ki povdarjajo, da moramo imeti primerno platformo za razpravo o vladavini prava. In potem je potekal tudi prvi dialog o vladavini prava lani novembra pod luksemburškim predsedstvom. Nizozemsko predsedstvo je potem organiziralo drugo razpravo na eh, svetu za splošne zadeve pred enim mesecem. Tema je bil izziv, kako lahko zaščitimo evropske vrednote, vključno z vladavino prava in temeljnimi pravicami, ko poskušamo begunce in migrante integrirati v našo družbo. Pripravili smo tudi dodatni seminar v Strasburu, ki ga je organiziralo predsedstvo v sodelovanju z Svetom Evrope. Ta dialog je bil predstavljen tudi strani eh, direktorja Evropske agencije za temeljne pravice, gospoda Michaela O'Flahertyja. Dialog je predstavljal odprto razpravo z aktivnim sodelovanjem predstavnikov različnih držav članic. Izkazalo se je, da različne države članice eh, vidijo podobne težave pri tem. Integracija je sicer v nacionalni pristojnosti, ampak tukaj imamo skupne interese. To, kar se dogaja v eni državi, lahko ima posledice za druge. Poleg tega pa seveda vse države spoštujejo enake mednarodne standarde. Istočasno je postalo jasno, da ni enotnega pristopa za integracijo. Države članice so si zato izmenjale najboljše prakse in predloge za politike integracije. Nekatere izmed teh najboljših praks, praks ki so bili, bile omenjene med dialogom, so bile kasneje tudi vključene v akcijski načrt komisije o integraciji, ki ga je komisija predstavila prejšnji teden. Tukaj smo resnično uh, upoštevali tudi nasvete različnih organizacij civilne družbe. Dialog o vladavini prava bo ocenjen znotraj sveta do konca letošnjega leta. Ampak zdi se nam, da sta ta dva dialoga, ki sta že potekala, pokazala, kako lahko dobimo dodano vrednost, če razpravljamo o tem redno na ravni sveta. To moramo razumeti tudi v kontekstu našega dela glede pristopa Evropske unije do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Kot sem že povedal, na sestanku Libe Avko 14. aprila se je svet zavezal k temu, da nadaljuje eh, z pogajanji o pristopu k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki je predvidena v pogodbah. Sedaj svet čaka na analizo komisije, ki nam bo podala možne razlike za to, eh, kako vključiti politično bolj občutljiva vprašanja glede vzajemnega zaupanja in skupne zunanje in varnostne politike. Svet bo potem seveda prioritetno pregledal to v času prihajajočega slovaškega predsedovanja. Za konec bi rad omenil še delo v naši delovni skupini glede eh, predloga komisije, da bi EU pristopila k konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Gre za tako imenovano Istanbulsko konvencijo temu pomembnemu dosjeju smo namenili že veliko sej delovne skupine, tako da bi lahko pripravili teren za dober napredek v času prihajajočega slovaškega predsedovanja. Tako sedaj pa predajem besedo sopredsedujočemu gospodu Van Eiseltu. Hvala, Marten. Najlepša hvala, predsedujoči. Z veseljem bi vas rad obvestil glede eh, določenih prioritet v času nizozemskega predsedovanja na področju temeljnih pravic. Rad bi vas opozoril na sklepe sveta glede uporabe listine o temeljnih pravicah iz leta 2015. Svet PNZ je te sklepe sprejel 9. junija, torej v četrtek prejšnji teden. Podam naj tudi nekaj eh, ciljev, ki smo jih razvili v tem kontekstu. Za začetek bi vas rad opozoril na to knjigico, ki jo imam pri sebi govori o eh, nekakšnih katastrofah in eh, prav zato se zdi, da je lahko knjižna uspešnica v današnjih časih. Napisana pa je bila 1548, napisal pa je gospod Justus Lipsius. No, mi, ki se sestajamo v svetu, smo zelo eh, pozorni na to ime, saj se tako imenuje naša stavba. Tukaj so opisali tako imenovan stoičen pristop. To je za sopredsedujoča naše delovne skupine zelo pomembno, lahko pa je uporabno tudi za Evropsko unijo in njene inštitucije v teh eh, časih. Ena pomembna razlika pa je med obdobjem, ko je bila knjiga napisana in med današnjimi časi. Sedaj naši družbi vlada vladavina prava, demokracija in spoštovanje temeljnih pravic. Vseeno pa je ta knjiga eden izmed ključnih dokumentov za spoštovanje človekovih pravic v Evropski uniji. Tako sedaj se lahko vrnem k sklepom sveta. Kako so nastali in o čem govorijo? Naj omenim tri glavne elemente. Prvič, listina. 19. februarja je nizozemsko predsedstvo organiziralo seminar strokovnjakov o e, nacionalni uporabi evropske listine o temeljnih pravicah. Razmislili smo si, kako nacionalne oblasti uporabljajo to listino in kako skupaj pripravljajo nacionalno zakonodajo. Vsi deležniki, eh, ki so tukaj sodelovali, evropske inštitucije, države članice in tako naprej, so delovali na tak način, da bi najbolje uporabili to listino. Sprejeli smo nekaj sklepov. Prvič, kako pomembno je, da te listine ne obravnavamo izolirano. Razumeti jo moramo v kontekstu drugih virov o temeljnih pravicah. Posebej moramo biti pozorni na člen 51. listine in na določene določbe listine, ki uh, niso povezane z določbami iz konvencije o človekovih pravicah. Pomembno je tudi, da razmislimo o finančnih sredstvih, ki so namenjeni za usposabljanje in pa da agencijo prosimo, da uh, pogleda, kako se uporablja listina v nacionalnih politikah. Drugi element je koherentnost med notranjimi in zudanjimi, eh, zunanjim spoštovanjem temeljnih pravic v Evropi in zunaj. Kaj to pomeni, da se moramo držati svojih načel in slediti, eh, da morajo besedam slediti tudi dejanja? Fremp je imel marca skupni eh, sestanek z delovno skupino COHOM, ki se ukvarja z temeljnimi pravicami izven Evropske unije. Pripravili smo dokument predsedstva z vprašanji za razpravo in prav zato smo imeli zelo dobro izmenjavo mnen. Svet je na koncu prišel do zaključka in pripravil smernice za nadaljevanje dela v skupinah FREMP in COHOMP na tak način lažje pojasnimo situacijo v Evropski uniji tretjim državam. Poleg tega bomo nadaljevali z rednimi izmenjavami o koherenci pri pomembnih temah, naprimer kar se tiče spoštovanja konvencije Združenih narodov za pravice oseb z invalidnostjo. Tretji pomembni element tukaj pa je, kako se bojujemo proti nediskriminaciji, rasizmu in ksenofobiji. Tudi gospod Morilijo je povedal, kako pomembna je ta tema. 28. in 29. aprila je predsedstvo nizozemske skupaj z Agencijo za temeljne pravice gostilo četrti sestanek delovne skupine za izboljšanje op, na področju poročanja in beleženja zločinov iz sovraštva. FRA je predstavila spletne vire o eh, praksah za boj proti eh, zločinom iz sovraštva. Vsekakor podpiramo novo delovno skupino komisije za boj proti antisemitizmu, islamofobiji in drugim sovraštvom. Skupaj bomo lahko razvili dobro metodologijo in na ta način eh, pripravili metodologijo za beleženje in prepoznavanje zločinov iz sovraštva. Na ta način moramo tudi sodelovati z um, podjetij za informacijske tehnologije. O tem je govoril tudi gospod Morilijo prej. Torej, naj zaključim. Naše predsedstvo meni, da smo dobro prispevali k konkretnim nadaljnim korakom, k spoštovanju vrednot, ki jih spoštuje tudi Evropski parlament. Radi bi povedali, da smo izredno dobro sodelovali tako z eh, osebjem iz komisije, parlamenta, kot tudi agencije za temeljne pravice. Poleg tega smo zelo dobro eh, vzpostavili dialog z nevladnimi organizacijami in drugimi omrežji. Slovaški in Malti pa želimo veliko uspeha pri njihovem predsedovanju. Hvala. Uh... Najlepša hvala. Tako sedaj pa Matjaš Gruden, direktor za politično načrtovanje v svetu Evrope. Predstavil bo letno poročilo o stanju demokracije, človekovih pravicah in vladavini prava v Evropi. Gospod Gruden, izvolite. Um, Najlepša hvala, gospod predsedujoča, spoštovani poslanci. Hvala za povabilo, da sem lahko danes z vami in vam predstavim tretje letno poročilo o stanju vladavine demokracije in spoštovanja pravic. Naj ponovim nekaj stvari, ki smo jih že slišali, naprimer, kar se tiče napredka in zavezanosti k nadaljnemu napredku glede pristopa k konvenciji o človekovih pravicah. Gre za konvencijo iz Istanbula in mislim, da je ta napredek zelo pomemben. Na tak način bo Evropska unija močnejša. Pred kratkim eh, smo zelo hitro sprejeli dodatni protokol, k konvenciji o terorizmu glede boja proti tujim borcem. Namreč eh, zaščita temeljnih pravic je povezana z učinkovitimi ukrepi zoper tiste, ki želijo uničiti naše temeljne vrednote. Zakaj Svet Evrope pripravlja to letno poročilo? Svet Evrope je medvladni mehanizem, v katerem sodeluje 47 evropskih držav, vključno z vsemi 28 državami Evropske unije. Gre za sistem norm in standardov, ki urejajo človekove pravice, demokracijo in vladovino prava. Ti standardi so pravno zavezujoči. In ko se pojavijo vprašanja glede spoštovanja teh standardov, takšne vprašanja se pogosto pojavljajo, No, v tem primeru si takšna vprašanja, tukaj ne gre za vprašanja, ki so politična, ampak predvsem za, naprimer, eh, nadzor. In to si potem ogleda Evropsko sodišče za človekove pravice. Poročilo samo ima več različnih ciljev, ki jih je potrebno razumeti. Gre za nekakšen švicarski nožiček, prvi cilj je, da pripravimo metodologijo za ocenjevanje eh, prednosti in eh, šibkih točk naših zmogljivosti, zato da, da omogočimo demokratično varnost. Torej, eh, ta nadzor in to upravljanje mora dobro delovati. Tukaj uporabimo standarde in norme ter poročila, ki jih prijemamo iz sistema, ki sem ga opisal prej. V poročilu smo zelo jasno napisali, kaj morajo storiti države. Istočasno pa smo napisali tudi, česa države ne smejo storiti, zato da bi zagotovili učinkovito in neodvisno, uh, neodvisen pravni sistem, svobodne in neodvisne medije, dobro civilno družbo dobro delujočo demokrat, delujoče demokratične inštitucije in pa vključujočo družbo, ki je odporna na zunanje napetosti in eh, grožnje. Ta metodologija je dobro orodje, ki ga lahko uporabite in si ga tudi na nek način sposodite za oceno situacije v eni državi ali v skupini držav na različnih področjih, ki sem jih torej prej omenil. na tak način lahko zelo objektivno ocenimo in identificiramo težave, do katerih prihaja. Drugi cilj poročila je seveda to, da identificiramo težave in da ocenimo, kakšna je velikost teh težav, torej da prioritiziramo eh, te različne težave. Naša metodologija je sestavljena iz petih stebrov do 23 parametrov in 191 kriterijev večino teh kriterijev smo uspeli nekako kvantificirati, tako da lahko zabeležimo vse težave, do katerih prihaja. Potem tukaj naredimo tudi prioritetni seznam in pripravimo ukrepe, s katerimi se da te težave odpraviti. Ne bom eh, tukaj predstavil celotnega poročila, mislim, da vam je na voljo in eh, vas vabim, da si ga preberete. Ampak tri nekakšne zaključke bi vam rad predstavil. Prvič, situacija je eh, pomembna na vseh treh področjih. V medijih, pravosodnih sistemih in eh, še v tretjem elementu. In trendi tukaj so negativni in zaskrbljujoči. Drugič, težave so geografsko bolj razdeljene, kot je to eh, pričakovati. Torej, ne gre samo za eno državo ali dve, posod se pojavljajo težave. Res je, da niso vse težave enako zapletene, ampak vidimo, da se posod eh, opaža nekakšno eh, zmanjšanje demokratičnih sistemov, vključno z nekaterimi državami članicami Evropske unije. In tretji zaključek. Veliko težav, ki jih prikažemo v naših poročilih, je takšnih, ki jih ne moremo pojasniti z tranzicijskimi eh, razlogi. Ni jih mogoče pojasniti s tem, da prihaja do pomankanja izkušenj. Ne, večinoma gre za namerne politike, ki se uporabljajo za to, eh, da se posreduje v pravno zavezujoče standarde sveta Evrope. Torej, še enkrat ne bom eh, vam podajal celotnega poročila ampak toliko, da eh, ponazorim to, kar sem pravkar povedal. Kar se tiče, naprimer, svobode eh, govora, vidimo, da kar polovice držav članic ne zagotavlja eh, varnosti za novinarje glede groženj, ki jih dobivajo. Poleg tega, novinari niso zaščiteni pred tem, pred. Eh, zakonodajo za boj proti terorizmu in proti razžalitvi. Videli smo tudi, da v 27 državah prihaja do težav pri eh, medijih in svobodi izražanja, poleg tega pa je v 26 državah od 35 eh, nasplošno težavna. Torej vidite, kako resna je ta situacija. podrobneje pa to piše tudi v poročilu. Kot že rečeno, tretji del, tretji cilj poročila je, da pripravimo ukrepe za izboljšanje situacije, kar morajo seveda storiti države članice same. Torej, priporočila so namenjena državam. Evropska unija pogosto podpira naše programe za sodelovanje z državami članicami in tukaj imamo veliko specifičnih priporočil. Vzpostavljamo tudi nov mehanizem za zaščitnike človekovih pravic, na katere se pogosto izvaja pritisk. Pripravljamo tudi kodificirane standarde za uh, masovno opazovanje in pa uh, za spoštovanje pravosodnega sistema, kar je še en veliki problem. Zadnja stvar, ki bi rad omenil, pa je v bistvu tudi glavno politično sporočilo generalnega sekretarja tukaj. Namreč gre za stanje demokracije, vladavine prava in človekovih pravic. To je namreč povezano z varnostjo Evropske unije. Prav to smo želeli izpostaviti. Pravilno delovanje demokratičnih institucij je ključno za to, da se zajamči trajnostno varnost med našimi državami. Predvsem v kontekstu trenutne situacije, ki je ne bom še enkrat opisoval, saj je to zelo dobro opisal gospod Fonseca Merilo. Ampak eh, trenutno smo v situaciji, ko se varnostna politika spreminja in eh, to politiko pogosto zlorabljajo tisti, ki nabirajo politične točke, prav zato pa trdijo, da lahko varnost za naše državljane zagotovimo samo, če kršimo dogovorjene standarde za spoštovanje vladavine prava. No, generalni sekretarjat Sveta Evrope pa, sprašuje, pa pošilja prav obratno sporočilo. Če bomo spoštovali skupne standarde, bomo lahko bolje sodelovali in bomo lahko našli tudi učinkovite, racionalne rešitve, ki so edini način, kako lahko sploh izboljšamo situacijo ter odgovorimo na negotovosti, ki pretijo našim državljanom. Najlepša hvala. Thank you, thank you very much. Najlepša hvala. This panel <clears throat> will be made by professor Ste tako, sedaj pa eh, profesor Dešuter. To je profesor na Katoliški univerzi Luven v Belgiji. Je tudi koordinator neodvisnih eh, strokovnjakov za temeljne pravice in eh, član svetovalnega dela Agencije za temeljne pravice. Gre za spremljanje resolucije iz 8. septembra 2015 o situaciji temeljnih človekovih pravic v Evropski uniji. Za, ta, za to študijo je prosil eh, politični razdelek, eh, ki so za spoštovanje človekovih pravic eh, in tudi eh, del odbora Libe. Izvolite, gospod profesor. Um, say... Najlepša hvala, predsedujoča oziroma podpredsedujoča. Veliko veselje mi je, da sem danes z vami in. Eh, malce ironično se mi zdi, da skoraj pred desetimi les, leti, septembra 2006, sem bil prav tako tukaj v vašem odboru in sem predstavljal letni pregled o stanju temeljih pravic v Evropski uniji. To je takrat pripravil, pripravila Evropska mreža neodvisnih strokovnjakov za temeljne pravice. To mrežo je leta 2002 ustanovila komisija na zahtevo Evropskega parlamenta. Parlament je bil takrat prepričan, da potrebuje vzpostavitev takšne skupine, zato da bomo imeli na voljo mnenja neodvisnih pravnikov, ki bodo pripravili letno poročilo o stanju temeljnih pravic. Študija, ki smo jo pripravili in ki smo vam jo tudi razdelili, je bila naročena strani, um, strani odbora Live preko. Um, razdelka za pravice državljanov. In prav tukaj odgovarjamo na vprašanje, kako se spoštujejo temeljne pravice v Evropski uniji. Upoštevali smo delo naše mreže do sedaj, navezali pa smo se tudi eh, na sporočilo Evropske komisije iz leta 2003 o vrednotah, na katerih je ustanovljena Evropska unija. Pripravili smo torej letno poročilo, ki eh, govori o spoštovanju temeljnih pravic znotraj eh, zakonodaje Evropske unije in pa tudi nasproti nasplošno v Evropski uniji. V tej študiji piše, da, je, da bi bilo takšno poročilo strani Agencije za temeljne pravice nekaj, kar bi pomagalo Evropski uniji izpolniti njihove cilje iz sedmega člena PDEU o tem, da je potrebno redno, neodvisno ocenjevati stanje v državah članicah. Poleg tega bi omogočal razvoj proaktivne politike za temeljne pravice. Ta politika potem ne bi bila samo nekakšen odziv, ampak bi bila dejansko proaktivna. Omogočila bi vzajemno zaupanje, na področju um, svobode, varnosti in pravosodja. V študiji so napisane tri prednosti takšne spremembe, predvsem tudi, kar se tiče cikla um, politik za temne pravice. Na takšen način bi imeli večjo koherentnost z standardi Združenih narodov in standardi Sveta Evrope. Veliko akterjev govori o večji sinergiji med politikami Evropske unije in standardi Sveta Evrope. Maja 2014 sta Svet Evrope in Evropska unija ponovno obnovili svojo zavezo za nadaljne sinergije med standardi Sveta Evrope in zakonodaje Evropske unije na podlagi memoranduma o razumevanju iz leta 2007 med tema dvema organizacijami. Zanašanje na te standarde za spremljanje in nadzor je zelo pomembno na področju človekovih pravic. Namreč tam najbolj potrebujemo eh, takšne inštrumente. Komisija je zavezana k temu, da pripravi stebr za človekove pravice in prav zato bi lahko upoštevala listino za socialne pravice, ki je lahko eh, del evropske zakonodaje ali pa ki so jo sprejele vse države članice. Take socialne pravice so temeljne pravice, ki so sprejete kot eh, temeljna načela evropske zakonodaje. Še naprej od eh, pravic, ki so zapisane v listini temeljnih pravic. Ta dokument bi potem upošteval to, kar je odbor za človekove pravice že eh, povedal. Agencija za temeljne pravice je tukaj idealno pozicionirana, da zbere rezultate nadzora, ki ga eh, pripravi Svet Evrope in pa tudi druge organizacije. Potem pa bi vse te informacije predelala in um, jih predala svetu ter parlamentu. Na tak način bi bolje zagotovili spoštovanje drugega člena pogodbe na tak način sploh ne bi uh, ošibili nadzornega sistema Združenih narodov ali Sveta Evrope. Ne, okrepili bi njihove rezultate, saj bi jim dali dodatno težo in jih naredili še bolj relevantne. S temi rezultati bi uspodbudili tudi postopke iz sedmega člena pogodbe in jih upoštevali pri, vseh, eh, oblikovanj, pri oblikovanju vse zakonodaje. Drugič, Na tak način bi izboljšali meddržavno primerjavo situacije glede temeljnih pravic. To bi bilo zelo koristno, zato ker bi omogočilo proaktivno politiko na področju temeljnih pravic. To pomeni, da se ne bi samo odzivali na kršitve, ampak bi dejansko identificirali, katere pristojnosti bi lahko Evropska unija prevzela, zato da bi zagotovila več pristojnosti vzajemnega eh, eh, zaupanja med državami članicami. To ni nova zamisel. Že v dokumentu iz leta 2003 je komisija zapisana, da so informacije, ki jih mreža zbere, takšne, da omogočajo prepoznavanje anomalij na področju temeljnih pravic oziroma področji, kjer bi lahko prišlo do kršitve pravic, ki so povezane z sedmim členom pogodbe Evropske unije. Preko te analize lahko mreža torej pomaga pri iskanju rešitev za kršitve in anomalije, ki se pojavljajo. Spremljanje in nadzor ima torej preventivno vlogo, saj lahko eh, prepozna potencijalna mesta, ki lahko prihaja do anomalij inštitucije, pa tudi opozori na razlike in razhajanja med državami članicami. To pa spodbuja k medsebojnemu zaupanju listina o temeljnih pravicah in eh, drugi dokumenti o človekovih pravicah so namreč eh, pomembni dokumenti, lahko pa tudi pomagajo pri opolnomačanju in razvoju dodatnih politik. Namreč Evropska unija nima politike za temeljne pravice. Ta, pra, ta politika bi pomagala pri političnih pobudah in pri iskanju fokusa za medinstitucionalni dialog, pomagala pa bi tudi pri pogajanjih znotraj sveta. Predlog, da bi FRA pripravila letno poročilo o temeljnih pravicah demokraciji in eh, spoštovanju človekovih pravic, bi lahko bila zelo dobra podlaga za to, ki bi pomagala pri vzpostavitvi političnega cikla o temeljnih pravicah. To poročilo bi bila potem podlaga, na podlagi katere bi lahko komisija in parlament na podlagi sedmega člena pogodbe o EU začela z razpravo. To poročilo bi potem vodilo komisijo pri tem, da identificira zanimive in zadevne pobude. Sploh glede na to, da je komisija tista, ki mora dati pobudo za zakonodajo po pogodbah Evropske unije tak, kakšno poročilo bi lahko pravno analizo eh, povezala z, povezalo z socialnim stanjem in tako pomagalo pri pripravi zakonodaje. FRA bi potrebovala način, kako lahko nadzoruje napor, eh, napredek, torej nekakšne strukturne indikatorje. Na tak način bi lažje potem oblikovala politike glede temeljnih pravic. Torej, Gre za nekakšne postopkovne indikatorje in indikatorje glede rezultatov. FRA je že razvila različne metodologije, naprimer eh, kakovostne analize, razprave, nadzor medijev in podobno. Na tak način ocenjuje ne le razvoj na področju pravnega spektra, ampak tudi um, lahko nadzoruje kršitve človekovih pravic na terenu. FRA bi lahko torej dopolnjevala delo drugih organov in potem to zapisala v poročilu, ki ga preda drugim evropskim inštitucijam. Gre za zelo veliko nalogo in eh, ta naloga bi privedla do velikih sprememb. Komisija, parlament, FRA sedaj pripravljajo ločena poročila in potem se vzpostavi dialog o vladavini prava. Ampak, če bi vse to prevzela FRA, bi imeli enoten način poročanja, enoten politični cikl in neodvisne podatke, ki bi jih lahko potem primerjali med državami članicami. Seveda je tukaj problem pravna podlaga, naprimer, in pa to, kako povezati človekove temeljne pravice z vladavino prava in demokracijo. Torej, gre za relativno nejasne eh, zadeve, ki jih je včasih težko razumeti. Tudi, ko gre za, eh, naprimer, Beneško komisijo. Ampak mislim, da je takšen premik mogoč. Pomisleki, ki smo jih slišali v zadnjih letih, glede, eh, naprimer, spoštovanja temeljnih pravic na mačarskem in na polskem pomisleki glede tega, da ni solidarnosti med državami članicami pri reševanju begunske krize in pa to, da nismo naredili napredka pri agendi nediskriminacije in pri tem, da je potrebno temeljne pravice vključiti tudi v gospodarsko upravljanje in v politike za pravice otrok. Vse to so si, simptomi večjega problema. Namreč Evropska unija mora najti naši, način za izhod iz te krize, ki bo temeljil na evropskih vrednotah. Fraja mora eh, tukaj prevzeti ključno vlogo in Evropsko unijo opozoriti, da ni samo skupni notranji trg, ampak da je tudi unija pravic. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo članom, ki bi se želeli oglasiti. Gospod Nagi je prvi, ki ima besedo. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše predstavitve in za vaša sporočila. Imam dve pripombi. Rad bi podčrtal ulogo Sveta Evrope. Kot prejš predhodni član Sveta Evrope razumem in čutim pomembnost tega telesa. In uh, rad bi tudi uh, podprl implementacijo vseh uh, rezolucij in priporočil Sveta Evrope. V Evropski uniji moramo biti izgled še za preostalih 19 držav, ki niso članice Evropske unije. Torej, to je prva uloga Evropske unije kot civilizirane unije. Torej, najprej bi se zahvalil za sporočilo komisarja gospoda Timmermansa. Strenjam se, da obstajajo strahovi, da obstajajo grožne, grožne, ki so realne in pa tiste, ki so imaginarne ampak te grožnje je treba razpršiti. In pomembno je, da pokažemo javnosti, da pokažemo državljanom, da se lahko odzovemo na te grožnje. Moramo jim tudi pokazati, da ne bomo dopustili, da bi se tu uveljavljale nove politične in druge sile. Treba je odpraviti te grožne in ne samo ene vrste grožne, temveč eh, vse grožne, tudi grožne manjšin, ne samo večine. In tu ne smemo zapasti populističnemu diskurzu, kajti vedno bomo delovali populistični, populistično še bomo upoštevali tudi grožen manjšinam. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Sobi. Thank you very much. Eh. Hvala. Spomnim se poročila gospe Ferrara glede šestega člena. Tu so bile omenjene pravice um, nacionalnih manjšin, pravice LGBT in tako dalje, Romov. Torej, tu bi se nakratko skliceval na seminar v zvezi z jezikovnimi pravicami poročilo Ferrara tudi kaže na etnično diskriminacijo, ki obstaja v Evropski uniji. Pomembno je, da govorimo o pravicah priseljencev in o pravicah eh, spolnih manjšin, ampak eh, to poročilo kaže tudi na to, da potrebujemo več podatkov o diskriminaciji. Ampak eh, kako lahko zbiramo podatke, če nekatere države sploh ne priznavajo, da manjšine obstajajo. Ne govorimo o državah, ki imajo zakonodajo, ki diskriminira manjšine oziroma ki kaznujejo uh, pripadnike manjšin, ki govorijo svoj jezik uh, oziroma želijo uveljaviti zakonodajo proti uh, dvojezičnim. Um, uh, Eh, zapisom, eh, torej tu lahko omenim eh, Francijo, Grčijo, Bolgarijo, Slovaško in še nekaj drugih držav. Če vas to zanima, vam lahko o tem povem več, kaj ti področje dobro poznam. Omenili ste nov mehanizem, tega se veselim in upam, da bo ta nov mehanizem resneje vzel tudi pravice 40 milijonov um, državljanov Evropske unije, ki so pripadniki etničnih manjšin. To so ljudi, ljudje, ki se niso preselili v nekatere države. To so ljudje, ki so tam že bili. Države oziroma državne meje so se premaknile. Ne razumem, zakaj nekatere države članice tudi nočejo razmišljati o tem, k čemu so se zavezale pri kopenhagenskih kriterijih um, in ko so se zavezale tudi za pravice ljudi, ki pripadajo manjšinam. Gospod Jurek ima besedo. Dziękuję pani przewodnicząca. Nieobecność. Hvala lepa, gospa predsedujoča dejstvo, da gospoda Timmermansa danes ni, je za me tudi znak, ki kaže na to, kje se nahaja ta javna razprava na to temo. Torej, če gospod Timmermans um, daje prednost svoji politični reprezentaciji nad odgovornostjo, ki jo ima kot pripadnik eh, Evropske inštitucije, to kaže na to, da naš, eh, naš parlament eh, obravnava kot nekaj, kar ima bolj dekorativno kot vsebinsko funkcijo. Tu ne gre za veliko podrobnosti, ki bi jih najdli v njegovem diskurzu, ampak najdemo pa eh, strah, eh, toksičnost eh, in vse to, sovražni govor in vse to tudi zavrača celo vrsto legitimnih strahov milijonov ljudi v Evropi moramo govoriti tudi o nestrpnosti v praksi. Mi smo soočeni z tišino, tudi v primerih, ko bi eh, pogodbe od nas zahtevale, da se odzovemo. Naprimer, eh, vedno več slišimo o primerih eh, preganjanja kristjanov, sovražnosti do kristjanov. in tudi preganjanja kristijanov v eh, priseljenskih centrih in pripravili smo tudi osnutek rezolucije v tem parlamentu. Naj eh, povem tudi to, da je svet vzhodnih eh, crkva prav tako pripravil tudi dokument o tem, kaj se dogaja, vendar se o tem nikoli ni govorimo. In kot je gospod Sogor povedal, če telo, ki predstavlja istočasno manjšine dveh kategorij, kajti po eni strani uh, zastopa uh, torej tako etnične manjšine uh, kot verske manjšine, potem je to eno telo, ki obe ti manjšini predstavlja uh, ta svet uh, vzhodnih crkva. Uh, Zelo pomembno je, da delamo tudi na dialogu z verskimi manjšinami, ampak in ta, in tudi te podatki bi nas morali zanimati. Ampak vidimo, da smo sedaj v obdobju ideoloških obsodb in zato je vse to potisnjeno pod preprogo. Nismo imeli niti ene besede o sovraštvu proti kristjanom. In včasih tudi sama dejstva sploh niso zabeležila, kaj šele mnenja. Torej, močno sem upal in še vedno upam, da se nam bo gospod Timmermans pridružil, tako bi mu lahko postavil vprašanje v zvezi z nezakonito dejavnostjo Evropske komisije, kajti Evropska komisija eh, vodi ukrepe proti moji državi. In eh, tudi pravna služba parlamenta je to izpostavila. Ne sicer v tem kontekstu, zato se to je to mogoče enostavno zapostaviti, ampak eh, politično odgovornost je težko izvajati v praksi, če se našo razpravo obravnava samo kot neko izmenjavo mnen, namesto da bi se jo obravnavalo kot eh, čas za vprašanja, ki so naslovljena na pristojne organe, ki so odgovorni eh, do Eh, nas in odgovorni so tudi eh, v tem smislu, da morajo eh, spremljati in nadzirati to, kar se dogaja. Močno sem razočaran in upam, da se nam bo gospod Ivermans v prihodnosti pridružil. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Intveld. Sofi, izvolite. Yeah, thank you, thank you, Hvala, gospa predsedujoča. Yeah. Najprej naj povem, da mi je v veliko veselje, da vidim gospoda Deshutarja tu v Evropskem parlamentu. Eh, spomnim ste, se, da ste delali tudi eh, na poročilu kokordatih. Eh, to je imelo takrat kar nepričakovane posledice. Zelo pozorno sem prisluhnila vaši predstavitvi in imela bi eno vprašanje. Povsem se strinjam z vsemi izjavami, ki ste jih podali, ampak mislim tudi, da veste, da Evropski parlament in ta odbor pripravlja predlog eh, za sistem za spremljanje načina, kako evropske inštitucije in evropske eh, države spoštujejo vladavino prava in temeljne pravice. Ne vem, če ste videli poročilo, če ste ga Če imate kakšne komentarje, gospod Fonseca Morijo in pa torej preko njega eh, gospod Timmermans eh, je tu pač eh, predstavil njegove besede tudi sama kot gospod Jurek, obžalujem njegovo odsotnost tu in prosila bi, da se nam gospod Timmermans bolj pogosto pridruži v tem um, odboru v drugih eh, odborih, kjer sem dejavna, imamo pogoste izmenjave z um, komisarji. Torej, komisarji se nam pridružijo vsake tri mesece, naprimer. Imam pa nekaj vprašanj. Mi smo pravkar prejeli poročilo, nisem še imela časa, da bi ga pogledala, torej prisluhnila sem vašim, vaši predstavitvi in pogledala sem si tudi kazalo poročila in eh, poznamo tudi prejšnja poročila in na podlagi vsega tega mislim, da obstaja vrzel med eh, našo vsakodnevno izkušnjo pri razpravah in načinu, kako je poročilo predstavljeno če si eh, preberemo poročilo, potem dobimo vtis, da je eh, komisija eh, tu glavna mm, varuhinja temeljnih pravic, medtem ko v realnosti morda to ni čisto tako. Ne velja vedno, da se vse to eh, redno in primerno upošteva. Naprimer, imamo eh, razprave v zvezi z mm, zasebnostjo, z eh, tem ščitom, ki naj bi ščitil zasebnost, ki nadomešča varen pristan in tako dalje. Sama sem mnenja, da Evropska komisija tu ne upošteva uh, sodne prakse na področju varovanja temeljnih pravic in tudi sistematično ugotavljamo, da ni nobene ocene učinka eh, teh predlogov zlasti na eh, področju boja proti terorizmu in boja proti zločinu. In to so zelo občutljiva področja. Zakaj Evropska komisija vedno znova pravi, nismo imeli časa, pregledati, kaj se eh, dogaja s predlogi, ki imajo neposreden učinek na eh, temeljne pravice evropskih državljanov. In na to, če eh, se obrnemo na Evropsko komisijo na tem področju temeljnih pravic, ponavadi ne dobimo odgovora. In če na to še pritisnemo, dobimo nek zelo zvodenev odgovor, brez kakršnih koli dodatnih pojasnil. Torej, nimamo občutka, da je tu komisija zelo zauzeta. Naprimer, pa bom dala konkreten primer. Zelo nas skrbi eh, to, da se v Litvi vedno znova prizadevajo za sprejetje uh, Eh, zakonodaje, ki je eh, naperjena proti skupnosti LGBT in eh, to nas zelo skrbi. Ko smo se obrnili na komisijo glede tega, je komisija odgovorila, to je bilo pred enim letom, vsi bomo pogledali, kaj se tu dogaja. No, leto kasneje še vedno čakamo na odgovor, kar se mi zdi malce presenetljivo. Res me zanima, kaj komisija namerava narediti za to, da bi izboljšala lastne rezultate pri um, izvajanju in spoštovanju človekovih pravic. Mislim tudi, da morate biti malce bolj pogumni. Uh, moram reči, da uh, um, sem malce razočarana, da naslavljam uh, kritike in vprašanja na gospoda Fonseko Morijo, uh, eh, ki je uh, pravzaprav tu povsem nedolžen. Uh, tu ste izpostavljeni moji jezi in s tem so kršene vaše temeljne pravice. Res, gospod Timmermans bi moral biti tu in odgovarjati na ta vprašanja. Ampak vseeno me zanima vaš odgovor. Hvala.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 evropska zakonodaja ali odsotnost evropske zakonodaje na nekaterih področjih in pa dejavnosti Evropske unije vodijo v kršenje človekovih pravic in to ne samo v Evropski uniji, temveč tudi izven Evropske unije. Soočamo se s situacijami, kjer evropske institucije oziroma evropska telesa eh, kršijo človekove pravice izven Evropske unije. Govorili smo že o tujih borcih danes, ampak včasih smo soočeni tudi z dejavnostjo evropskih eh, podjetij, ki so dejavna izven Evropske unije in ki kršijo delovno pravo. Prav tako se srečujemo naprimer tudi s primeri, ko nekatere evropske države Eh, izvažajo zasebne eh, vojaške storitve v tujino. In eh, to se včasih dogaja tudi v povezavi s kršitvami človekovih pravic in pa mednarodnega prava. In včasih tu tudi ni dovolj odgovornosti, teh ljudi, ki na ta način delujejo, kaj ti države, v katerih so dejavni, eh, jim nudijo imuniteto. Po drugi strani pa so ta podjetja registrirana v evropskih državah, te države pa jih tudi ne preganjajo. Istočasno pa tudi znotraj evropske zakonodaje najdemo vrzeli, naprimer direktiva o storitvah, izključuje storitve na vojaškem in varnostnem področju. Ne vemo zakaj. Zakaj je bila vključena ta izjema? Morda je to rezultat eh, lobiranja. Ne vemo, kako je do tega prišlo. Ampak to obstaja. Istočasno pa Evropska unija in služba za zonanje delovanje, pa tudi Evropska komisija, poskušajo delovati eh, proti eh, dejavnostim eh, OZN-a, ki si prizadeva za odpravo te sive cone na področju vojaških in varnostnih storitev. Torej, zastopniki Evropske unije se včasih eh, na precej agresiven način lotevajo teh vprašanj in si prizadevajo za to, da se ohrani status quo, ki omogoča podjetjem, ki so registrirane v, v Evropski uniji, da še naprej kršijo uh, človekove pravice. Dokument uh, iz Montreux, ki uh, poskuša urediti to vprašanje, je nezavezujoč, tu potrebujemo zavezujoč pravni dokument. Za konec naj povem naslednje. Moramo paziti in spremljati to, kar se dogaja znotraj Evropske unije, moramo pa biti tudi odprti za to, kar Evropska unija dela drugot. Kajti ne želimo, eh, da bi evropska podjetja eh, kršila človekove pravice zaradi nedejavnosti evropskih inštitucij. Like give... Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Skribeku. Škribeku. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Imam vprašanje za gospoda Grudna. Hvala lepa za vašo predstavitev. Torej, govorili ste o vašem letnem poročilu o temeljnih pravicah. Naprimer, dali ste primer sovražnega govora. Verjetno veste, da je to zelo problematično področje, vsaj po mojem mnenju. Kajti za, nek, nek, za nekoga je nekaj uh, sovražni govor, za drugega pa to pomeni pravico do svobode govora. Torej, moramo biti previdni. Uh, Svet je naredil veliko za zagotavljanje pravice do um, svobodne izbire verskega prepričanja in tako dalje. Ali nam lahko zagotovite, da v Evropski uniji bomo še naprej eh, spoštovali pravico torej do prostega govora in do proste izbire verskega prepričanja? Eh, vemo, da nekateri eh, ljudje so izpostavljeni eh, preganjanju samo zato, ker so pač pripadniki nekaterih verskih ali drugačnih manjšin. Torej, kako lahko ohranim pravico do tega, da se ne strinjam, naprimer, glede vprašanja uh, spolnih praks drugih, zakaj je to sovražni govor? Ali nimam pravice izraziti svojega mnenja? Uh, ali je to zločin. Ne gre za to, da sovražim osebo, ki se identificira kot homoseksualec, ampak to še ne pomeni, da se moram strinjati z njihovimi praksami. Moramo imeti to svobodo, da izrazimo svoje mnenje. Torej, vsi bi morali imeti možnost tudi, da se ne strinjamo z določenimi spolnimi praksami. Evropska unija ne more tega urejati. Ali veste, da uh, prihaja ta zakonodaja o uh, sovražnem govoru iz Sovjetske zveze, iz uh, torej, povojne Sovjetske zveze, kjer je bilo vse, kar uh, ni bilo. Uh, Eh, skladno s pričakovanji eh, oblasti obravnavano kot sovražni govor. Eh, morda lahko rečete, da ne marate fanatičnih verskih pridigarjev, ampak Eh, in tudi sam ne maram eh, takšnih eh, ljudi, ampak ali to pomeni, da ne smem izraziti svojega mnenja glede tega? Naprimer, sovražni govor se lahko preganja tudi na družbenih, družbenih medijih. Latvija je bila omenjena. Latvija ima pravico, da ne podpira LGBT praks v svoji državi. In tudi eh, Rusija ima pravico, da ne spodbuja splavov. Temu lahko rečemo sovraštvo ali sovražni govor. To se lahko tudi kaznuje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marijas. Bom nadaljeval v grščini, če smem. Hvala lepa za besedo. Spregovoril bi o izvajanju temeljnih pravic v Evropski uniji, torej v imenu trojke in evroskupine. Eh, kako lahko trojka obstaja in eh, deluje v praksi, čeprav eh, pravzaprav nima nobene pravne osnove. Evropska komisija, Evropska centralna banka in eh, Mednarodni denarni sklad sprejemata pomembne odločitve za Grčijo, Cipr in Irsko. Prav tako to velja tudi za evroskupino, ki predstavlja torej, velike mm, države posojilo dajalke. In vse te eh, medvladne organizacije sprejemajo pomembne odločitve glede posojil, ki so odobrena Grčiji. In vse te odločitve so sprejete v obliki memorandumov, Eh, ki se vladi usiljujejo. Kaj ti kaj se zgodi? Če vlada teh memorandumov ne sprejme, potem ne dobi denarja. Te dokumente pripravi trojka, na to se jih posreduje vladi in ta jih mora podpisati. In to zahteva tudi specifične zaveze za države, eh, ki se morajo zavezati k specifičnim rezultatom in ti rezultati Eh, kršijo specifične pravice. Naprimer, imamo ukrepe, ki so povezani z eh, krčenjem obsega sredstev za pokojnine. Ampak pokojnine so osebna pravica. To eh, člen 17 tudi ščiti. Ko se pokojnine znižajo za 40 odstotkov, pomeni, da so kršene vaše lastninske pravice. In eh, člen 35, naprimer, je povezan z eh, pravico eh, starejših ljudi do dostojanstva. Tudi to je kršeno. Imamo specifične pravice, ki so povezane z izobraževanjem, z namestitvijo. Vse te pravice so kršene. Če nimamo ustreznega izobraževanja, se krši člen 14, če se sprejmejo ukrepi ki onemogočajo dostop do javnih storitev, imamo zopet kršenje člena, ki omogoča dostop do storitev splošnega interesa. Če so pokojninske pravice eh, kršene, je kršen člen 34. Enako velja tudi za pravice do zdravja. Torej, kaj se bo zgodilo v teh primerjih? za katere je odgovorna trojka komisija, nima pravice govoriti o zdravstveni oskrbi, nima pravice govoriti o minimalnih plačah. To ni v pristojnosti komisije, temveč države članice, ampak komisija vseeno v, te, v to posega. Enako velja tudi za Evropsko centralno banko in za Evroskupino. In vse to vodi v eh, zakone, ki so usiljeni državljanom in istočasno to krši njihove pravice. Torej, kakšne možnosti, kakšna pravna sredstva imajo na voljo državljani. To sem večkrat. Eh, omenil tu v Evropskem parlamentu, na to sem opozoril. In sedaj eh, imamo vlade, eh, naprimer na Cipru, eh, ki želijo zaščititi eh, človekove pravice. Imamo ukrepe, ki morajo ščititi človekove pravice, ampak sedaj komisija pravi, da to ni povezano z evropsko zakonodajo, temveč zakonodajo držav članic, kakor da eh, ni Evropska komisija in ECB eh, tista, ki je usilila te ukrepe in te zakone. Še 30 sekund in bom končal. Torej, to pomembno vprašanje sprožam ne samo kot poslanec, temveč tudi kot eh, akademik. Sem eh, profesor na univerzi na Kreti. Ne moremo imeti teh eh, nedorečenih področji na tem področju na tem področju. Torej, Evropska eh, komisija mora biti tudi za to odgovorna in moramo videti tudi, kako se bomo, eh, kako se bomo s temi vprašanji ukvarjali, kajti sicer bomo eh, ustvarili celo vrsto zakonov, ki se bodo znašli na tem sivem območju, kjer niso legitimni in kjer kršijo človekove pravice. In v Grčiji se masovno krši človekove pravice, zlasti s tretjim memorandijom. Sedaj me boste morda vprašali, ali mora grška vlada izvajati to zakonodaje oziroma ali se mora upreti izvajanju te zakonodaje, ampak če te zakonodaje ne e, izvedejo, potem ne bodo dobili denarje in potem ne bodo mogli plačati gospoda Dragija, kajti gospodo Dragi vplačujemo vse. Hvala. Uh, se je želela še oglasiti ampak res na kratko. Bom zelo kratka, gospa predsedujoča, ampak odkrito rečeno ne morem uh, ostati tiho po tem, kar sta povedala kolega Jurek in Škripek. Seveda lahko spregovorite o tem, kaj mislite, tako kot vsi, seveda um, ima sta pravice kot drugi, drugi, ampak še vedno ostaja, uh, obstaja razlika med sovražnim govorom in pa uh, izjavami. Uh, torej vaše uh, večne izjave v zvezi z LGBT uh, eh, vodijo v uh, to vzdušje sovraštva uh, in uh, tu si prizadevamo za določene pravice. In potem, kar se je zgodilo prejšnji teden, ko je bilo 50 ljudi uh, ubitih, Na grozen način, samo zato, ker so bili pač, kar so bili. In mislim, da spričo tega Moramo res paziti na to, kakšne vrednote zagovarjamo. Zelo sem prizadeta in žalosta, da vedno znova poslušam te homofobne izjave v tej dvorani. Hvala. Torej, ne bi želeli nove razprave o tej temi. Bomo imeli čez nekaj minut panel, ki se bo ukvarjal s tem vprašanjem. Dobro, ampak res 30 sekund. Hvala gospa predsedujoča. Torej, moja pravica je, da uh, se odzovem zato, ker sem bil omenjen poimensko. Torej, tu ne gre za načelo, tu gre za privilegij. Veliko uh, poslancev uh, želi braniti družino kot socialno normo in imamo pravico si, se boriti za uh, družino, in to proti islamski etiki, ki si prizadeva za poligamijo in za alternativne oblike družine, kot so homoseksualci in tako dalje. Torej, mi Imamo pač težave z nekaterimi vrednotami. Spomnil bi, da obstajajo univerzalni standardi, ki jih eh, razumemo. Torej, eh, branili smo eh, Litvo, to je država, kjer obstajajo manjšine in moramo tudi njih spoštovati. Dobro, torej razprava v zvezi z manjšinami. se bo začela čez nekaj minut in ob tej priliki bomo lahko o tem razpravljali. Torej, hvala lepa. Želela bi omeniti samo to, da bi bilo verjetno za nas vse dobro, če bi povabili osebno gospoda Timmermansa na razpravo odbora Libe. Torej, to je lahko zadnja sklepna misel te razprave. Sedaj pa bi dala besedo za dve minuti najprej gospodu Foneski Marilju. Uh, če dovolite, bi se odzval na vprašanje gospoda Cogorja. In če dovolite, bom spregovoril kar v francoščini, tako da vam lahko odgovorim. Dobro, torej bom eh, sporočil gospodu Timmermansu sklepne misli eh, te razprave in eh, sporočil mu bom, da močno obžalujete njegovo odsotnost. Drugič, glede vprašanj, ki ste mi jih postavili. Torej, gospod Sogor, obžalujem, da se vam zdi, da jezična Eh, oziroma jezikovna, mm, jezikovna razsežnost eh, predstavlja tako majhen del eh, tega poročila. Nam se zdi, da to predstavlja en izmed ključnih vidikov politične situacije v Evropi. To je vse, kar lahko odgovorim. Na to, kar se tiče situacije kristjanov in dialogov med verstvi, Torej, ta mesec bomo imeli eh, z gospodom Timmermansom prvo um, takšno, ta prvi takšen dialog z uh, verskimi vodji. Torej, sam bom gospoda Timmermansa tudi spremljal. Torej, mi ta člen 17 zelo resno jemljemo in ta dialog, medverski dialog, prav tako zelo resno jemljemo. Gospa Intveld, um, ne skrbite, nikakor uh, naj vas ne skrbi, da me kakorkoli napadate, bom odgovoril na vaše vprašanje. Torej, uh, se opravičujem, ne bom posegel v politično razpravo med vami, sam predstavljam uh, komisijo in to, kar se je zgodilo v Orlando prejšnji teden. Uh, je napad na naše temeljne vrednote. Kar pa se tiče razlik med vašimi političnimi mnenji v zvezi z družino in oblikami družine, tu ne bom posegal. Vem tudi, da se morda ne strinjamo glede vsega, ampak mislim, da je treba zaščititi torej, uh, člen 16 eh, pogodbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov in moram reči, da torej prav zaradi vas, zaradi parlamenta, si tako zelo prizadevamo za to, da bi zavarovali to področje v odnosu do ZDA. Glede Litve, ne gre samo za to, da eh, sledimo kaj se dogaja tam. Zelo dejavni smo tudi pri tem, da bi zagotovili spoštovanje pogodb in pa eh, nediskriminacije v Litvi. Torej, nismo pozabili na to, eh, na vprašanja, ki ste nam jih postavili in uh, Mislim, da vaša vprašanja tudi precej hitro pridejo do nas in zagotavljam vam, da bomo na nje tudi odgovorili. Če, torej, glede vprašanja, ali eh, komisija spoštuje temeljne pravice pri eh, programih eh, prilagoditve in varčevalnih ukrepih. Vemo, da je situacija zelo težka. Ne drži, da o tem nismo govorili na pravni, na pravni ravni. Imamo vsaj dve sodbi Evropskega sodišča, ki potrjujeta to, da so ukrepi skladni s temeljnimi pravicami in tudi sorazmerni. Hvala. No? Najlepša hvala. But, but not in Greece. Ampak ne v Grčiji. 40 odstotkov prebivalstva živi pod pragom revščine in 1,5 milijona brezposelnih je v Grčiji, čeprav ima naša država 240 milijard eh, evrov posojila. Kam je, se je stekel ta denar. To naj bi bil velik maršalov načrt, ki naj bi pomagal grški družbi. Pa imamo brezpasovnost. To je res uh, velik problem, o katerem je treba še razpravljati. Hvala. Prosim. Hvala za besedo. Mm, vprašanje je bilo neposredno naslovljeno tudi name, tako da bi se eh, rad eh, odzval na pomisleke, glede pravice do svobode izražanja in glede pravice do veroizpovedi. Svet Evrope zagotovo tega ne želi kršiti in odgovor na vaše vprašanje je ne. Lahko se poslužujete svoje pravice do svobode izražanja v skladu z desetim členom. Konvencija o človekovih pravicah pa je edina, ki govori tudi o odgovornostih pri izvajanju te pravice gre za možnost, da se pravica do svobode izražanja omeji. To je opisano v sami konvenciji. Način, na katerega to lahko storite, pa je odvisen od uh, upoštevanja zelo konkretnih kriterijev. Predvsem glede tega, kaj je potrebno zagotoviti v demokratični družbi in kaj je sorazmerno. Tako da načeloma, ja, lahko uživate pravico do svobode govora in lahko poveste kaj, kar druge šokira ali pa jih zmoti. Vendar pa obstaja linija, za katero je sodišče pa tudi za katero se pričakuje, da jo bodo spoštovale države članice in da bodo ukrepane, če gre kdo prek te meje. In dovolite še bolj osebno pripombo menim, da pravne sankcije, kazenske sankcije so del odgovora, vendar pa bi morale biti zelo omejene in eh, namenjene samo eh, resnim primerom. Pri boju proti sovražnemu govoru je vse odvisno od eh, odnosov v družbi. Če nekdo negira pravice do drugih in napada druge ljudi, mislim, da obstaja odgovornost za politike, da se jasno izrečejo proti to vrstnemu sovražnemu govoru, da ga ne tolerirajo. In čisto osebno tudi sam prihajam iz postkomunistične družbe, tako da sem seznanjen s to vrstnimi zadevami. Hvala. Um, Hvala za besedo. V veliko veselje mi je, da sem ponovno tu v prisotnosti Sofi Intfeld in občudujem, kako dober spomin imate. Tu gre res za temeljne vrednote, na katerih sloni Evropska unija. Do določene mere ta študija, ki jo je naročil odbor Libe, predstavlja prispevek k potekajoči razpravi. Pričakujem, da bodo najbolj sporna štiri področja. Najprej, kako temeljne pravice vključiti v evropski semester? in kako jih vključiti v ukrepe, ki se naložijo državam, ki so prejele posojilo v okviru Evropskega mehanizma za stabilnost, ki so torej podvržene natančnejšemu spremljanju. To je torej verjetno prvo sporno področje. In Barbara Spinelli bo prav tako preučila to področje, pripravila bo poročilo glede vloge temeljnih pravic pri delu institucij. Drugo sporno področje pa je vprašanje, kakšna je vloga agencije pri temeljnih eh, pravicah. To je še odprto vprašanje. In tretje vprašanje se nanaša na socialne pravice onkraj tistih, ki so zapisane v listini o temeljnih pravicah. Ne pa ozabimo, da je ta listina samo mm, deloma kodifikacija mm, temeljnih eh, pravic in da so tu še druge pravice, v, ki izvirajo iz drugih aktov Evropskega e- akija? In četrto vprašanje, ali si bomo v prihodnosti prizadevali za politiko temeljnih pravic, prek katere bomo spodbujali zakonodajne akte in se ne se torej ozirali v prihodnosti, ne samo v preteklosti in ugotavljali, do katerih kršitev je v preteklosti prišlo. In še zadnja pripomba po pripombah, ki smo jih slišali. Na straneh od 21 do 24 najdete tudi odzive na to temo. To so strani študije, ki je na voljo tule v dvorani. In za trenutek bom. Uh, Mm, spregovoril kot predstavnik odbora za mm, socialne in ekonomske pravice v okviru Združenih narodov. To, kar vidimo v Grčiji, je šokantno. To je zame kot branitelja človekovih pravic šokantne, kot eh, člana odbora za gospodarske in socialne politike. Pred nekaj tedni smo prejeli mm, zaprosilo in ocena, ki smo jo morali pripraviti, je bila res šokantna. Ugotovili smo, da se pri sprejemanju teh ukrepov sploh ne upoštevajo človekove pravice in tu se mi zdi, da prihaja do težav pri sprejemanju odgovornosti strani akterjev, ki so odgovorni za to situacijo. Najlepša hvala. Hvala za izredno zanimive prispevke, ki smo jim prisluhnili danes hvala govorcem. Sedaj pa moramo nadaljevati z naslednjim panelom, tako da vas prosim, da zapustite govorniški odr. Sedaj vabim gospoda Tova Maloja, gospoda Ivana Ivanova, Dana Kristjana Gatasa, Peta Klarka in Natašo Kazačkino da se nam pridružijo za odrom. Now we will start to proceed with our second panel. Sedaj bomo nadaljevali z drugim panelom. Naslov tega panela se glasi pravice manjšin, romov, interseksualnih oseb in oseb z oblikami invalidnosti. I would like to welcome our new speakers. Pozdravljam govornike. Naš prvi gost je profesor Tof Maloj. ki je direktor Evropskega centra za vprašanja mm, manjšin. Gospa Maloj je pristojna za politično, teoretično vprašanje in uh, izhaja iz ozadja političnih in pravnih vidikov nacional, pravic nacionalnih in etničnih manjšin, predvsem, ko gre za mednarodno pravo in mednarodne odnose. Profesorica Maloj je tudi direktorica ECMI in um, predseduje grozdu za državljanstvo in etiko. Prosim. Um, Najlepša hvala, gospa Predsedujoča, prosili so me, da spregovorimo o vidiku zaščite manjšin in se pri tem osredotočim predvsem na posebno situacijo nacionalnih manjšin v Evropi. V Evropi nasplošno nacionalne manjšine vključujejo tiste skupine, ki so zgodovinsko gledano več stoletij želeli na istem območju. Tu gre za etnične in jezikovne skupine in tudi rume. Številne tudi verske skupine se vključujejo v to skupino, pa tudi rasne skupine. Slišali smo že, da Evropska listina o temeljnih pravicah in druge evropske uredbe so relevantne za manjšine, vendar ne zagotavljajo vsebinskih pravic za osebe, ki spadajo med nacionalne manjšine, zato da bi spodbujali in zaščitili njihovo kulturo in identiteto kopenhagenski kriteriji, ki zahtevajo države, ki pristopajo k Evropski uniji, da zagotovijo nabor določenih pravic, um, niso vključene v dogovore z državami, ki so pristopile pred letom 2004. Na nadnacionalni ravni to, da ni določb za pozitivne ukrepe, s katerimi bi zaščitili um, pripadnike manjšin pred asimilacijo. Zato mora Evropska unija tako rekoč uh, vla, vladati prek posredništva, naprimer prek upoštevanja sklepov Sveta Evrope. Tu naj omenim okvirno konvencijo za zaščito nacionalnih um, manjšin in tudi druge instrumente Sveta Evrope. Škoda je, da je tako, kajti nekaj držav članic Evropske unije ni podpisalo okvirne konvencije. Zaradi tega nacionalne manjšine niso enakomerno zaščitene posod po Evropske uniji. Podala bom pregled o situaciji v povezavi z nacionalnimi mašinami v Evropski uniji v letu 2015. Te ugotovitve slonijo na spremljanju izvajanja okvirne konvencije. Za voljo transparentnosti naj omenim, da sem tudi sama članica odbora za spremljanje, torej strokovnega odbora ki spremlja izvajanje okvirne konvencije in sicer um, sem pristojna za Dansko. Osredotočila se bom na tiste države, ki jih je svetovalni odbor preučil v letih 2014 in 2015. Gre za 11 držav. Vsa mnenja pa še niso na voljo javnosti, ker so še vedno podvržena političnemu procesu v svetu Evrope. Če želite, pa lahko zagotovim več informacij v obliki raširjenega poročila. Prav tako ne bom eh, govorila o vprašanju Romov, ker so danes z nami kolegi, ki bodo storili prav to. Poglejmo si torej zaskrbljujoče situacije, ko gre za zaščito nacionalnih eh, manjšin. Te težave bi lahko obravnavali z dveh gledišč. Najprej je tu pomankanje politične pripravljenosti in zagona oznotraj vlad, da bi zaščitili manjšine. In drugič, tu gre za trenutno politično klimo skrajno desnisarskih gibanj, ki spodbuja ksenofobijo in sovraštvo. Glede na prvi vidik, lahko povem, da se pojavljajo težave pri spremljanju izvanja pravic manjšin. Tu je govora predvsem do pravice do samoidentifikacije, pravice do enakosti prek ustreznih institucij, za pravico do razvoja kulture in do zaščite pred asimilacijo, pravica do medijev, pravica do uporabe manjšinskih jezikov v stikih z javnimi organi, Gre tudi za pravico do dvojezičnosti v javnem prostoru in za pravico naučiti se manjšinskih jezikov in prejeti ustrezne priložnosti za učenje v manjšinskem jeziku. Gre tudi za pravico sodelovanja pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na življenje manjšin. Tu gre za standarde iz okvirne konvencije katero je podpisala večina držav članic. Ne bom se mogla spustiti v čisto vse elemente, bi pa rada izpostavila predvsem kulturo in izobraževanje. Ost ostale elemente pa lahko preberete v poročilu, ki sem ga razdelila. Kljub eh, izboljšavam v boju proti neenakostim in kljub Po eh, prizadevanju za skupen pristop po Evropski uniji v številnih državah vidimo, da niso bile vzpostavljene ustrezne institucije, ki lahko zaščitijo pravice manjšin. Čeprav obstajajo organi za enakost, je pogosto tako, da ni na voljo dovolj zmogljivosti, da ni dovolj zaposlenih, ki bi lahko pomagali nosilcem funkcij, da bi se ustrezno odzivali na pravice manjšin. Ko gre za zmogljivosti, se drugi vidik tega nanaša na financiranje, torej na dovoljškodno financiranje za to, da lahko zaposleni izvajajo naloge, ki izvirajo iz njihovih pooblastil. Včasih je težko opredeliti potrebe manjšin, naprimer, ko gre za status eh, vojne žrtve ali pa za potrebe oseb, ki se vrnejo. Večkratna diskriminacija članov manjšin je tudi rastoč problem, na katerega se ne odzivamo ustrezno, ne samo, ko gre za spolno usmerjenost in spol, temveč tudi, ko gre za invalidnost. In ne nazadnje, v številnih državah članicah je zbiranje informacij problematično. Potrebujemo informacije za to, da bi oblikovali ciljne programe in ukrepe, ampak zelo malo držav članic opravlja takšno zbiranje podatkov. Ko gre za kulturo in kulturno identiteto, obstaja pravica za nacionalne in jezikovne manjšine, da ohranijo svojo kulturo in svojo identiteto. To je pomembna varovalka pred asimilacijo. Nanaša se predvsem na vero, jezik, tradicije in kulturno dediščino, vsaj v skladu z okvirno konvencijo. To je pozitiven ukrep, ki zahteva finančno podpora in občutljivost za kulturno identiteto. Od finančne in gospodarske krize naprej obstaja splošen trend eh, za zmanjševanje sredstev za kulturne institucije, ki jih vodijo manjšine, naprimer, ko gre za mesta kulturne dediščine ali pa za mladinske organizacije. Prav tako opažamo tendence izključevanja manjšin pri sprejemanju odločitev na področju kulturnih politik. Primankuje tudi transparentnosti glede financiranja projektov manjšin. Vlade bi morali biti bolj odprte, da bi kulturno dediščino manjšin umestile na uradne sezname kulturne dediščine. In ne na zadnje, nacionalnih eh, manjšin ne bi smeli premestiti iz tradicionalnih območij, kjer bivajo, razen če je to nujno potrebno. Sedaj pa si pogledamo še manjšinske jezike. Osrednji element ohranjanja identitete manjšine je pravica do izobraževanja o in v manjšinskem jeziku. Pomembno je tudi izobraževanje o kulturi. Tudi okvirna konvencija je tu jasna. Nacionalne države morajo zagotoviti enake možnosti izobraževanja kot za večinsko prebivalstvo. Ta pravica velja za vse ravni izobraževanja in velja tudi za manjše jezike. Vzpostavljanje izobraževalnih institucij in programov za manjšine je že postalo norma v številnih državah članicah. Zaradi krize pa so se pojavili številni pomisleki. Prišlo je do zmanjšanja sredstev za učitelje in izobraževalni material v številnih državah, je prišlo tudi do združevanja ali pa opuščanja nekaterih šol in izobraževalnih programov. To negativno vpliva sploh na manjšine, ki živijo v oddaljenih regijah. Države se tu odločanjo, da bodo vzpostavile majhne jezike za manjšinstvo majhne razrede za manjšine, na mesto, da bi imeli ločene šole. Prav tako se pojavlja težava zagotavljanja sodobnih, um, sodobne opreme za izobraževanje. Poleg tega opažamo, da prihaja do težav če učitelji se niso naučili manjšinskega jezika. To je zelo pomembno za integracijo v družbo. Tu poudarjam integracijo zaradi tega, ker v okvirniku konvencije govorimo o dvosmernem sistemu, o integraciji, ki teče v obe smeri. Tako da je to pomembno tudi z vidika spremljanja. Učenje manjšinskega jezika in večinskega jezika na primeren način, na primerni ravni, lahko pomeni tveganje za to, da manjšine postanejo tako rekoč um, drugorazredni državljani. S tem bi omenila še naslednjo točko. Gre za trenutno politično klimo, ki omogoča ksenofobijo in sovraštvo. V okvirni konvenciji je zelo jasno zapisana obveznost uh, vlad. Šesti člen govori o odgovornosti vlad, da spodbujajo medkulturni dialog in vzajemno spoštovanje. Tu se bojimo, da prihaja do nazadovanja. Pri 12. členu lahko preberemo obveznost, da se zagotovi izobraževanje v, o različnih kulturah in širenje informacij o m, mm, kulturi in jeziku tudi med manjšinsko populacijo. In tu ugotavljamo resne pomakljivosti. Z vidika vladnega upravljanja je treba zagotoviti tudi spodbujanje več kulturnega dialoga. Zato pris so pristojne vlade. Medkulturni uh, dialog pa je na najnižji ravni v številnih državah članicah. To vpliva na zaščito pravic eh, manjšinskih prebivalcev. Uh, ksenofobija in sovraštvo sta uperjena proti novim prišlekom in eh, beguncem. Rumi, Romi predvsem eh, pravijo, da so pogošta sto tarča mm, ksenofobnega žaljenja. To velja tudi za druge mm, manjšinske skupine. Tudi napadi na spletu in na socialnih medijih povzročajo trpljenje v številnih mašinah. Eden izmed vedikov zaščite manjšin je zagotovo obveznost, da so vzpostavljeni nujni ukrepi za spodbujanje vzajemnega razumevanja, predvsem zato, da bi ljudi zaščitili pred nasiljem in sovraštvom. Kultura in izobraževanje sta pomembna za zagotavljanje medkulturnega dialoga. Enako velja za mm, zagotavljanje policijskih sil iz vrst manjšinske družbe. Države pa tega ne upoštevajo v dovoljšni meri. Prav tako ne razširjajo dovolj informacij o kulturi, zgodovini in jezikih manjšinskih eh, družb. Tudi v učnih načrtih eh, ni dovolj osveščanja o tem. Bolj se osredotočajo na folklorne dejavnosti kot na pravi dialog. Tudi mediji so zaskrbljujoči, kajti dostop in informiranje ni ustrezno nadzirano strani vlad. V številnih državah eh, vidimo resne pomislike. Čeprav obstajajo ureditve proti sovražnemu govoru, jih vlade ne izvajo vedno dosledno. Najhuje je seveda, ko vlade ne spremejo ali ne spremenijo in izvajajo zakonodaje, ki kriminalizira to vrstna ravnanja če sklenem ta zelo kratek pregled trenutnih uh, skrbi, ko gre za zaščito manjšinske, manjšinskih družb v zadnjih letih. Vidimo, da je pristop v Evropski uniji neuravnovešen. Nekatere države članice še niso podpisale Evropskega režima za zaščito manjšin. Tiste, ki so to storile, pa morajo okrepiti svoje prizadevanja. Uh, žal Evropska unija tu ne more ukrepati zaradi tega, ker nima pristojnosti v skladu z evropsko zakonodajo na tem področju. Eh, Najlepša hvala, gospa Maloj. Naslednji govorac je gospod Ivan Ivano, namestnik direktorja Evropskega informacijskega urada za Rome. Predtem je gospod Ivano deloval znotraj eh, Evropskega centra za pravice Romov v Bolgariji. Pet let je bil tudi pravnik na RRC, kjer je pomagal pri številnih primerih človekovih pravic, tudi na eh, Evropskem sodišču za človekove pravice in nacionalnih sodiščih različnih centralnih in vzhodnoevropskih držav. Dve leti je bil tudi pravni zastopnik za človekove pravice v Sofiji. Izvolite, gospod Ivanov. Najlepša hvala, hvala za povabilo in da ste mi dali na voljo možnost, da spregovorim o manjšini Romov. To je verjetno največja manjšina v celotni Evropi. Erijo kot direktor Evropske informacijske urada za Rome je že več let v pogajanjih z evropskimi inštitucijami za več vključenosti Romov v družbo okvir za nacionalne strategije za vključevanje eh, Romov v družbo je bil sprejet pred štirimi leti in sedaj obstaja okvirna strategija. Pravice Romov so dobro zapisane in del politične agende Evropske unije. Ampak vseeno je jasno, da Romi v Evropi zelo pogosto doživljajo diskriminacijo, da so izključeni iz družbe. Poleg tega se srečujejo tudi z proticiganstvom iz večine evropske družbe. Pred kratkim smo bili bolj pozorni na kršitve človekovih pravic v vzhodnoevropskih in srednjeevropskih državah. Romi v Zahodnji Evropi doživljajo podobne kršitve njihovih družbenih, političnih in socioekonomskih pravic. Kljub sredstvom, ki so bila namenjena za to, se je situacija Romov zelo malo izboljšala, če se sploh je v prejšnjih letih. Jasno je, da se nastrojenost zoper Rome v določenih državah viša, predvsem zaradi strahu pred migracijo na splošno in zaradi eh, velikega preseljevanja Romov na splošno. Vedno, ko govorimo o naših raziskavah in naših eh, rezultatih, Inštitucije mislijo, da poročila nevladnih organizacij vedno pretiravajo in da slikajo temnejšo sliko, kot dejansko je. Torej, prav zato se bom sedaj skliceval na Eurobarometer, ki je študija, ki jo izvaja Evropska komisija. Eurobarometer iz leta 2012 pravi, da se tri izmed štirih evropejcev strinjajo, da so Romi skupina, ki tvega diskriminacijo. Takrat se je tudi eh, 35 odstotkov evropejcev izrazilo, da si ne želijo, da bi njihovi otroci imeli sošolce iz, dru, iz romske skupine. 48 odstotkov ljudi tudi ne želi imeti Romov za sodelavce ali sosede. Problem je, da so pobude tukaj zelo nekoordinirane, Romi pa ne sodelujo pri oblikovanju politik za boj proti proti ciganstvu. Potrebujemo torej novo perspektivo. Še posebej pomembno tukaj je, da obstaja veliko pobud, ki so imele veliko sredstev, pa niso uspele izkoreniniti diskriminacije, ki je podlaga za socialno in družbeno revščino ter izključenost, ki jo doživljajo Romi. Mislim, da je zelo jasno, da če želimo trajnostni razvoj na področju izboljšanja situacije Romov, moramo začeti z bojem proti proticiganstvu v Evropi. In to v vseh segmentih evropske družbe, vključno z retoriko v medijih ter z retoriko politikov in javnih oseb. Pogosto upravičujemo obstoječe diskriminacije, naprimer to, eh, da nerazvoj določenih delov mest raz, upravičimo s tem, da obstajajo više stopnje eh, kaznjivih dejanj tam. Proticiganstvo močno vpliva na eh, izvajanje določenih ukrepov. Naprimer, nacionalne pobude, ki obstajajo, ostajajo samo obljube političnih veljakov, namreč politiki pogosto ne želijo spreminjati mnen lokalnega prebivalstva, ker se bojijo, da bi izgubili politične točke. Kršitve človekovih pravic eh, pogosto vodijo do segregacije romskih skupnosti. Izboljšati moramo dostop do zdravstva, boljšo nastanitev. Če pa tukaj ne bomo spregovorili tudi o segregaciji, bomo te razmere izboljšali samo kratkoročno. Segregacija v šolah obstaja v različnih državah Evropske unije in Evropska komisija je to že omenila ter začela z postopki za, zaradi kršitve zopr Slovaško, Češko in Mačarsko zaradi tega. Omenil bi še drugo poročilo Evropske komisije. Namreč leta 2004 so pripravili skupno poročilo o eh, uporabi direktive za rasne enakosti in tam piše, da obstajajo različni pomisleki in eh, slabo izvajanje te direktive. Namreč ljudje se ne zavedajo svojih pravic, ni dobrih kakovostnih podatkov, ni dovolj poročil, obstajajo ovire eh, za dostop do pravosodja, sankcije niso dovoljšne in tako naprej. Nekaj teh ovir za bolj učinkovito izvajanje direktive o rasni enakosti enakosti je bilo tudi zapisanih, naprimer, primeri uh, mešane diskriminacije. Pogosto prihaja do tega, da v takšnih primerih ni mogoče uh, najti dobre rešitve. Komisija pravi, da eh, težave z Romi pogosto niso zakonodajne, ampak mora komisija pregledati tudi nacionalne prakse izvajanja te direktive. To je citat iz poročila o izvajanju direktive o rasni enakosti. Po našem mnenju bi morala Evropska unija okrepiti svoje politike za človekove pravice in enakost pred zakotom, nam, zakonom. Namreč Romi so najbolj diskriminirani in zato bodo tudi najbolj pridobili, če se izboljša enakost trans. Glede na to, kakšni so eh, geopolitični razvoji tukaj, predvsem na področju človekovih pravic in eh, demokracije, moramo razumeti, da so ekstremistične skupine v Evropi na vzponu. Prav zato je treba izboljšati pobude za izvajanje ukrepov, ki so navedeni. Vse bo v nasprotnem primeru prišlo do še večjega kršenja pravic manjšin. Begunska kriza je seveda povezana z kršenjem človekovih pravic na splošno, pa tudi eh, z izvajanjem politik za integracijo Romov v družbo. Če se želimo bojevati proti proti ciganstvu, moramo biti odločni. Prvi korak je to, da javni uradniki priznajo obstoj proti ciganstva in da to javno obsodijo. Poleg tega ima tukaj pomembno vlogo tudi eh, sektor medijev. Javne kampanje za boj proti proti ciganstvu morajo biti izvedene, poleg tega pa potrebujemo tudi usposabljanje za protirasistične ukrepe znotraj naprimer eh, medijev, šol, učiteljev, usposabljanje in tako naprej. Evropski informacijski urad za Rome seveda sodeluje z evropskimi inštitucijami, nacionalnimi organi in civilno družbo. Sredotočili pa se bomo na tri ključne dele, zato da bomo uspodbujali pravice Romov in drugih manjšinskih skupin. Gre za ukrepe, s katerimi želimo odpraviti trenutno diskriminacijo, ukrepe za kompenzacijo za diskriminacijo v preteklosti in pa ukrepi za odpravitev diskriminacije v prihodnosti. Diskriminacija in zlorabe človekovih pravic se višajo. Po barometru, eurobarometru 2015 prihaja do diskriminacije najpogosteje zaradi eh, etničnega izvora. Kršitve človekovih pravic se še naprej dogajajo, ne da bi organi kaj storili proti temu. To, ta diskriminacija postaja vse bolj institucionalizirana, sovražni govor pa je redna praksa. Sovraštvo se javno izraža znotraj parlamenta, znotraj uh, lokalnih oblasti in tako naprej, temu pa ne sledijo sankcije. Prav zaradi tega si zastavljamo vprašanje glede tega, kako bi lahko zaščitili človekove pravice in enakopravnost kot temeljne vrednote Evropske unije. Potrebujemo nujne ukrepe in to strani inštitucij ter strani um, civilne družbe. Kot je povedal gospod Dešuter, ima Evropski parlament tukaj uh, ključno vlogo. Hvala. Um, hey, eh, Najlepša hvala, gospod Ivano. Gospod Ivanov nas mora žal zapustiti k malu, tako da če ima kdo kakšno vprašanje za njega, ga lahko zastavi kar takoj. Ne, potem pa najlepša hvala, gospod Ivanov, za vaš zelo zanimiv prispevek. Tako sedaj pa je z nami gospod Dan Kristjan Gatas, sopredsedujoči in soustanovitelj ustanovitel organizacije Intersex International Europe. Leta 2013 je eh, objavil primerjalno analizo človekovih pravic um, na tem področju. Najlepša hvala, da ste me tukaj povabili, da vam lahko poročam o težavah interseksualnih oseb v Evropi. Prvič sem bil povabljen v Evropski parlament in uh, upam, da bomo lahko začeli z dobrim dialogom. Interspolne osebe imajo um, hormonalno strukturo genitalije in podobno, ki ne pripadajo samo enemu spolu, samo ženskemu ali moškemu spolu, ampak obema istočasno. Osebe, ki imajo tako različne spolne značilnosti, eh, so eh, del te diagnoze in ter spolnih ljudi. Torej gre za motnje v spolnem razvoju. Če želimo pozdraviti interseksualno osebo, jih moramo podvreči različnim posegom, operacijam in hormonskim terapijam, tako da bo ta oseba potem prevzela vides moškega ali ženske. Na ta način se izpolni pričakovanje družbe in pričakovanje zdravstvenih eh, strokovnjakov glede tega, kaj je nekakšni pravi spol te osebe. Socialne, sociološke razprave so in analize so raziskovale to vprašanje in ugotovile, da je eden izmed stotih oseb eh, v bistvu interseksualna oseba. Te prakse, s katerimi človekovo telo podvržemo kategoriji moškega ali ženske, vključujejo eh, rekonstrukcijo umetne vagine, odstranitev eh, moških genitalij ali pa hormonska terapija, tako da se eh, spremeni spol otroka. Vse to povzroča psihološke travme in pa tudi fizične brazgotine, ki lahko potem prinesejo velike zdravstvene težave. Leta 2015 je FRA pripravila dokument o interseksualnih osebah v Evropski uniji in ta operacija za normalizacijo se eh, izvaja v najmanj 21 državah članicah. 18 držav članic zahteva, da se otrok eh, odloči za to, če lahko, ampak pogosto se te operacije dogajajo zelo zgodaj, naprimer v prvih dveh letih življenja nekega otroka. Prav zato se večina interseksualnih oseb ne bo mogla sama odločiti za takšno operacijo. V osmih državah članicah lahko pravna pravni zastopnik sam odloča o tem, ali se bo ta operacija opravila. Tukaj bom citiral. Vsi imajo pravico do uh, integritete, tako fizične kot tudi mentalne. Izvajanje nepotrebnega posega če tukaj ni izrecnega uh, eh, soglasja, je poseg v dostojanstvo človeka in tudi v integriteto človekovega telesa v skladu z listino o temeljnih pravicah. Je tudi poseg v eh, pravico do zasebnega življenja in družinskega življenja, ki je del 7. člena in 11. člena pogodbe Evropske unije. Gre za ponižujočo obravnavo in eh, mučenje, kot je to obravnaval Mednarodni odbor proti mučenju. Je tudi kršitev četrtega člena Evropske konvencije o temeljnih pravicah. Poseg v telo interseksualnih oseb se začne v otroštvu, ampak tukaj se še ne konča. Večina oseb, ki so doživele v zadnjih eh, desetletjih takšne posege, se srečuje tudi z stigmami, z neprimernim zdravstvenim eh, tretmajem, potem tudi tukaj ni dovolj zakonodajne podlage in tako naprej. Zaradi tega, ker te osebe pogosto ne sledijo šole, šolanju, potem nimajo zaključenega šolanja in lahko zapadejo v revščino te osebe niso nikjer dobro predstavljene. Glede na to, da v šolskem kurikulumu njihov primer ni predstavljen kot nič drugega kot bolezen, naprimer. Interseksualne osebe so zelo navezane na uh, zdravstveni sektor, tam pa dobijo usluge samo uh, na podlagi odločitev zdravstvenega osebja. V 35. členu listine temeljnih pravic je zapisano, kakšne zdravstvene storitve dobijo osebe, naprimer preventivni pregledi za določene bolezni, ki pa so odvisni od tega, kakšnega spola je oseba, ki to zdravljenje potrebuje. Dodatne težave so naprimer pomankanje hormonskih terapij ali pa hormonske terapije, ki ne poskrbijo za dejanske potrebe te osebe, ampak samo pomagajo določiti spol te osebi. Od leta 2008 so različne organizacije pozvale Evropsko unijo, vključno z CAT, CRPD in tako naprej, da naj začnejo spoštovati fizično dostojanstvo in avtonomijo interseksualnih oseb. Ter da naj Evropska unija zagotovi, da otroci niso podvrženi nepotrebnim zdravstvenim postopkom. Leta 2015 je komisar za človekove pravice Sveta Evrope objavil poročilo o interseksualnih osebah in njihovih človekovih pravicah. Združeni narodi in svet Evrope so pozvali Evropsko unijo, da zagotovijo svetovanje in eh, boljše informacije staršem interseksualnih otrok. Na tak način lahko zagotovijo, da spoštujemo eh, pravico do, ne, do tega, da se ne nujni posegi odložijo do takrat, ko lahko otrok sam odloča o tem, in podpiše eh, informiran, informirano strinjanje za takšnim postopkom. Na tak način se bomo prepričali, da ne bodo ti ljudje trpeli tako fizično kot tudi mentalno. Malta je zaenkrat edina država članica Evropske unije, ki je prepovedala zdravstvene posege brez dovoljenja. Leta 2015 je prav tako um, začela izvajati zakonodajo, ki pomaga interseksualnim osebam. Žal nam je, da tukaj ni bolje urejeno področje. Svet PNZ pozivamo, da izkoristijo ta trenutek in področje, ki zadeva interseksualne osebe, bolje uredijo prosimo, da, prepo, da prepovejo vse posege za interseksualne osebe, predvsem v otroštvu, ki niso zdravstvenega namena, ampak so samo kozmetične. Poleg tega naj se spolne značilnosti ne spreminjajo, eh, to področje pa se mora tudi pravno urediti, tako da bodo eh, interseksualne osebe tukaj imele dostop do pravosodnih instrumentov. Okvir za enakopravnost spolov mora vključevati tudi interseksualne osebe. Evropski parlament je pripravil tudi prvo uradno stališče, eh, oziroma to bi bilo dobro, da bi Evropski parlament pripravil stališče o interseksualnih osebah res bi na ta način lahko izboljšali eh, življenje interseksualnih oseb. Najlepša hvala. E, Gatas, e... Najlepša hvala, gospod Gatas. Tako sedaj pa je naslednja govorka Pat Clark, članica odbora za eh, forum, član foruma za eh, osebe z invalidnostjo je tudi del pobude oseb z Danovim sindromom na Irskem. Poleg tega pa vodi tudi kampanjo Moje mnenje, moj glas. Na tak način želi omogočiti osebam z Danovim sindromom dostop do političnega sistema, naprimer preproste, preprosta glasila političnih strank. Izvolite. Najlepša hvala. Veselje mi je, da sem lahko danes tukaj v imenu Evropskega foruma za um, osebe z invalidnostjo IDF. Naši člani so zelo raznolični, raznoliki prihajajo iz vse Evrope, to so nevladne organizacije, nacionalne zveze, mednarodne zveze in tako naprej. Nekateri izmed teh članov so danes tukaj prisotni. Smo enotni glas oseb za invalidnostjo v Evropi. Veseljem je, da lahko danes spregovorimo o pravicah invalidnih oseb na, tem, na tej javni predstavitvi o temeljnih pravicah. Invalidnost je nekaj, kar moramo eh, preučiti tudi iz stališča temeljnih pravic v konvenciji Združenih narodov za invalidne osebe, ki jo je ratificirala Evropska unija in skoraj vse države članice Evropske unije so zapisane pravice invalidnih oseb. Žal Irska tega še ni podpisala, ampak upam, da bomo to situacijo izboljšali do konca leta. Prvič v zgodovini Evropske unije se je Evropska unija zavezala k konvenciji o človekovih pravicah. Kaj to pomeni? Vse politike Evropske unije in vsi njeni programi morajo biti skladni z konvencijo Združenih narodov. To pomeni, da morajo biti pravice invalidnih oseb vključene v vse prav, politike Evropske unije. Prav zato potrebujemo nov pristop glede politik o um, oseba, invalidnih osebah. Odbor Združenih narodov za osebe z invalidnostjo je prvič pregledal zakonodajo Evropske unije. Evropska unija je prijela tudi priporočila, ki morajo biti podlaga za smernice glede tega, kako bolje zaščititi in zagotoviti pravice za invalidne osebe v Evropski uniji. Navedeni so ukrepi, ki jih mora izpeljati Evropska unija znotraj določenega časovnega okvirja. Ta priporočila so seznam prioritet. Tam pa je tudi načrt za ukrepe Evropske unije, s katerim bi lahko bolje izvajali torej, prioritete glede pravic invalidov. Ta priporočila morajo biti referenčna točka za pot naprej. Evropski parlament bo naslednji, teden, naslednji mesec sprejel resolucijo o teh priporočilih in tako bo parlament tudi prva evropska inštitucija, ki se bo na ta priporočila odzval. Zahvaljujemo se parlamentu za to, še posebej pa gospe Helgi Stevens, ki je poročevalka za ta dosje. Osebno se je sestala z. Um, predstavniki invalidnih oseb ter tako spoštovala člen 43. Te konvencije. Združeni narodi namreč pozivajo Evropsko unijo, da se pripravi strukturirani dialog z invalidnimi osebami ter predstavniki oziroma organizacijami invalidnih oseb. Evropska unija pa mora uh, storiti več kot le to in te politike vključiti v vse svoje programe. Evropska unija je vodilna na, na vsem svetu, saj je prva kot regionalna organizacija v celoti ratificirala to konvencijo. Sedaj pa mora postati tudi vodilna pri izvajanju določb iz te konvencije. Evropska unija potrebuje namensko strategijo za uh, izvajanje Evropske konvencije za človekove pravice. Strategija za leta 2010 do 2020 je bila sprejeta pred, pred sprejetjem Evropske konvencije o pravicah invalidov. Prav zato imam nekaj pomislekov, kako se bo to izvajalo. Namreč eh, obstaja trend, da se človekovih pravic ne spoštuje. Evropska unija je IR, eh, CRPD iz Generalnega direktorata za eh, notranje zadeve predstavila v Generalni doktorat za človekove pravice. 8 milijonov evropejcev se diskriminira zaradi različnih stvari, predvsem tudi zaradi, zaradi invalidnosti in prav zato nimajo uh, možnosti, da zaživijo v družbi. Evropska unija sedaj se odziva na krizo za begunci, ampak ta odziv ni bil usklajen z človekovimi pravicami. Mi smo zelo zaskrbljeni glede invalidnih beguncev, ki prihajajo v Evropsko unijo. Odziv Evropske unije na begunsko krizo mora biti vključujoč in dostopen. Izvajati se morajo določbe iz konvencije o pravicah invalidov. Namreč Invalidnost mora biti vključena v vse politike Evropske unije in njene programe. Evropska unija mora svojim agencijam predati tudi smernice, da se ne sme pridržati invalidnih oseb, ki prosijo za azil. To ni v skladu z konvencijo. Veliko število oseb z invalidnostjo, poleg tega nima vseh pravic v Evropski uniji. Osebe z zastopnikom nimajo eh, možnosti, da izkoristijo vse pravice v evropskih eh, pogodbah. Naprimer do bančništva, do eh, glasovanja, potrošniških pravic, pravic znotraj pravosodja in tako naprej. Evropska unija mora v povezavi z državami članicami ravnati na tem področju. Odbor CRPD eh, je predlagal, da se omogoči nekakšna minimalna socialna zaščita in prosimo, da parlament to priporočilo tudi podpre. Osebe z invalidnostjo so bile disproporcionalno prizadete zaradi vrčevanja in so morale zaradi tega ostati v družbi. Življenjski standardi so se močno znižali in prav zaradi tega se je več ljudi vključalo, vključilo v izolirane inštitucije. Evropska unija mora spodbujati vključevanje invalidnih oseb na trg dela. Ključnega pomena je, da evropski skladi, vključno za strukturnimi skladi in skladi za zunanje delovanje, delujejo tako, da pomagajo pri izvajanju te konvencije v državah članicah in v tretjih državah. Evropska sredstva ne smejo biti uporabljena za to, da se obnavljajo ali izgrajujejo ločene šole oziroma inštitucije za ločevanje invalidnih oseb. To se danes še dogaja. Sredstva, ki so bila uporabljena tako, bi bilo potrebno vrniti. To je zapisal tudi ombudsman, namreč eh, povedal je, da komisija ne sme financirati z evropskimi sredstvi pobud, ki niso v skladu z evropskimi vrednotami. Torej, vrednotami, eh, ki so zapisane tudi v eh, listini temeljnih pravic. Naša organizacija pozdravlja sprejetje Evropskega akta o dostopnosti. To je namreč dober signal Evropske komisije za to, da želi zagotavljati enotne storitve vsem v Evropski uniji. Na tak način bo pokazala, da spoštuje življenja invalidnih oseb v Evropski uniji. Če pa bo akt o dostopnosti ključna zakonodaja za izvajanje konvencije, mora biti skladen za konvencijo. Še enkrat ne ponovim, ta akt mora biti potem skladen. Namreč v predlogu je kar nekaj uh, težav, predvsem v povezavi z devetim členom konvencije. Če bi se ta akt razširilo na podru, na, eh, v obliki področja uprave, bilo to veliko boljše. Torej, Evropski parlament mora postati vodilen pri izvajanju te resolucije. Združeni narodi so podali priporočila, s katerimi bi Evropska unija postala zelo ambiciozna in natančna pri izvajanju konvencije. Ogledati si moramo ukrepe v vseh sektorjih in upamo, da bo Evropski parlament prevzel podobno ambiciozen pristop, mi pa bomo z veseljem sodelovali z vami. Najlepša hvala. Thank you very much. Thank you. Najlepša hvala, gospod Clark. Naša zadnja govorka je eh, gospa Nataša Kazačkine, sokoordinatorka delovne skupine Evropske unije za eh, človekove pravice in pa tudi višja eh, politična analistka na področju temeljnih pravic pravosodja in notranjih zadev eh, v, odprtem, v inštitutu za odprto družbo. To to, uh... Najlepša hvala predstojoča in najlepša hvala za povabilo, da danes lahko spregovorim pred odborom Libe. Kot omenjeno, Se danes oglašam v imenu nevladne organizacije Human Rights and Democracy Network, HRDN, ki ima sedež v Bruslju, predvsem v imenu delovne skupine, ki se ukvarja z mednarodno politiko. Gre za skupino 20 nevladnih organizacij, ki združuje socialne, um, socialno dejavne nevladne organizacije, ki so zelo dobro podkovane na področju človekovih pravic. Torej, naš eh, skupni cilj je, da Evropsko unijo okrepimo v, v eh, svoji vlogi kot um, braniteljica človekovih pravic. Torej, ne bom se navezala na to, kar so povedali eh, kolegi, ampak želela bi podati nekaj sklepnih mislih in sicer z vidika širših institucionalnih razsežnosti. Spregovorila bom o, o pomembnosti notranje strategije človekovih pravic v Evropski uniji. Pred dvema dnevoma, kot je komisija omenila, je komisija organizirala eh, sestanek eh, ob eh, vzpostavitvi nove skupine na visoki ravni za boj proti diskriminaciji. Tu bi povedala še nekaj besed v zvezi z odborom Libe. Vemo, da imamo nekaj praktičnih in protokolarnih vidikov, ampak dobro bi bilo, če eh, ne bi imeli panelov, kjer eh, so zastopane samo nevladne organizacije na koncu dneva, tako kot danes. Organizacije zelo skrbi to, da se eh, prostor za civilno družbo globalno in v Evropi krči videli smo tudi eh, različna poročila v zvezi z um, diskriminacijami proti eh, nevladnim organizacijam na Polskem, na Mačarskem, na Slovaškem, pa tudi v Franciji in Španiji. Eh, zlasti gre tu za nevladne organizacije, ki pomagajo um, azilantom in beguncem, naprimer na grških uh, otokih. Uh, prav tako nas skrbi tudi uh, vedno uh, bolj ohlapen nadzor eh, nad eh, vsemi temi dogodki. Naprimer, eh, predlog direktive v zvezi z bojem proti terorizmu ni sploh, torej ta direktiva sploh ni obravnavana z vidika učinka na civilno družbo. Zelo pomembno je, da Evropska unija predvidi in podpira tudi eh, smiseln dialog s civilno družbo. To mora biti glavni del eh, eh, odločanja. Potrebujemo ustrezne, ustrezna posvetovanja, dovolj časa mora bo temu nameniti in tudi ustrezno izmenjavo, eh, dialog eh, in pa odgovornost napram širše javnosti. Torej, vse to ni bilo izpostavljeno v prvem panelu, zato bi pri tem ustranje ustrajala. Torej, eh, kot OZN vedno povdarja, potrebujemo ustrezno okolje, v katerem lahko nevladne organizacije delujejo. In zato uh, Eh, je skupina eh, želela tudi uložiti amandma k eh, poročilu Tintvelt in sicer, da se civilno družbo vključi v vsakršen predlagan mehanizem in da se zagotovi tudi uh, Eh, spoštovanje temeljnih pravic v državah eh, članicah. Želeli bi, da se dialog s civilno družbo eh, tudi vključi v sklepe svete, sveta v zvezi z notranjo in zunanjo koherentnostjo. Tu bi se zlasti zahvalila nizozemskemu predsedstvu, ki nas je vključevalo. Žal pa tega ne najdemo v sklepih sveta. Kar se tiče komisije, bi želela, da gre to v zapisnik. Torej, mi kot skupina smo uh, prosili za sestanek s podpredsednikom Timmermansom in z njim smo želeli uh, spregovoriti o uh, njegovi splošni uh, viziji uh, Evropske unije kot uh, pomembnega akterja na področju človekovih pravic pogosto slišimo eh, kritike in zato bi že vnaprej rada ustrajala pri tem, da ta strategija eh, nima eh, za cilj, da se tu vzpostavi nekega papirnega tigra. Ne, torej to je za nas ključnega pomena, za nas nevladne organizacije. Torej potrebujemo razprave in to so um, to je tudi plot naših dolgoletnih izkušenj na področju varstva človekovih pravic. Um, Olivier de Suter je tudi eh, to izpostavil, moramo promovirati ehm, človekove pravice v Evropi. Torej, en od udeležencev je rekel, da eh, če si če se upošteva vsa strokovna znanja eh, v dvorani, torej tako zruni narodi, eh, Svet Evrope, OSCE, Evropska unija, komisija, države članice, kako dalje, nevladne organizacije. Torej, če vse to upoštevamo, imamo res najbolj široko zastavljeno strokovne znanje eh, za boj proti eh, diskriminacijam in eh, sovražnemu govoru. Torej, vse to drži, moramo izkoristiti vse vire v Evropi in veliko jih je. Torej, to mora biti glavni cilj Evropske unije, da se vsa ta znanja in izkušnje izkoristijo za boj za človekove pravice. Torej, in to mora najti pot v vse tri institucije in politike. Glede koordinacije med institucijami pa je presenetljivo, Če si pogledamo primer eh, komisije in njenih eh, pobud za promocijo človekovih pravic v Evropi in tu vidimo, da eh, so te pobude povsem nepovezane med sabo. Naprimer, Evropska komisija je to delala na interni ravni, medtem ko imamo naprimer Svet Evrope, ki je to naredil na politični eh, ravni, na to imamo različne eh, integracijske eh, pristope v Evropi. To je seveda Poljska, tudi veliki ziv za vse. Ampak vse to, tudi vse, kar se dogaja v zvezi z begunci, z prosilci za azil in tako dalje, torej vse to eh, pravzaprav slabi vsak eh, posamezen napor. In začno, zato močno podpiramo eh, tudi poziv parlamenta za medinstitucionalni dialog in za koordinacijo med institucijami, tudi pri ukrepih in upam, da bo to tudi vključeno v poročilo o človekovih pravicah, ki jo pripravi. Prav tako pozdravljamo tudi odločitev parlamenta, da se izpostavi države, ko je to nujno. Tu imam zlasti v mislih eh, rezolucijo o CI in pa rezolucijo o Mačarski. Pozivamo Evropski parlament, da to dela bolj sistematično, eh, kadarkoli je to relevantno. To ni vedno relevantno, ampak želimo, da se to vključi tudi v njegova poročila o človekovih pravicah. Medtem ko komisija eh, tu ni eh, dosledna, nekatere države so izpostavljene, so imenovane, druge pa ne. Ampak eh, če želimo doseči boljšo medinstitucionalno usklajevanje eh, in boljši eh, sklop ukrepov za eh, varstvo človekovih pravic, potem moramo vse te napore uskladiti. In potrebujemo tudi skupno odgovornost, ki mora slediti skupnim ciljem človekovih pravic, ki ga opredeljujejo tako evropske kot mednarodne um, zakonodajne okviri. Torej, to je nujno, če želimo to zagotoviti na regionalni in nacionalni ravni. Naj podam nekaj primerov. In zopet eh, se bom sklicevala na ta sestanek v zvezi z rasističnim nasiljem, ki se je odvijal pred dvema dnevoma te grozni napadi v Orlandu uh, so bili uh, posebej izpostavljeni na tem uh, sestanku. Ampak na to niti komisija, niti svet nista bila uh, pripravljena vključiti homofobne zločine v področje uporabe zadevne zakonodaje. Uh, in tudi eh, nobena od institucij ni bila eh, pripravljena dati ustrezne eh, prednosti zakonodaji, ki eh, eh, brani pred eh, spolno diskriminacijo. Eh, tudi močno smo obžalovali to, kar se je zgodilo eh, romskemu otroku, ki je bil eh, Eh, pretepen, zato ker si je upal odraslemu ne romskemu moškemu reči, da sta enaka. Ampak kljub temu pa še vedno eh, poslušamo torej izjave komisije in sveta eh, v zvezi z Romi. In ja, seveda, vsi smo Romi, ko gre za zagotavljanje vaših človekovih pravice. Prav tako se je treba bolj sistematično boriti tudi proti institucionalnim rasističnim politikam. Na sestanku z eh, UNHCR-jem eh, je bilo govora o teh izkrivljenih diskurzih v zvezi z eh, begunci in priseljenci in samo ena eh, država je to povezala z eh, sedanjo zakonodajo, ki ureja to področje in to je bil grški delegat. Prav tako slišimo tudi eh, veliko pričevanj v zvezi z izrednimi razmerami v Franciji in diskriminaciji proti eh, muslimanom, ampak eh, še vedno trenutna, trenutni zakon, ki je predmet pogajanja, še vedno ne vključuje določb, ki bi to preprečevale. Seveda, zavedam se, da ne moremo vsega reševati istočasno in strateška eh, dejavnost mora biti osredotočena in eh, mora biti tudi pravočasno oblikovana. Ampak eh, ta hip nam manjka vse obsegajoč angažma na evropski ravni v prid človekovih pravic torej na področju eh, PNZ-ja in pa pri eh, členih 2 in 6, eh, ki govorita o zavezujoči naravi listine o temeljnih pravicah. Torej, na podlagi vsega tega mora Evropska unija zagotoviti, da se spoštujejo znotraj njenih meja človekove pravice in to na vseh ravneh. Torej, ko se približujemo umestnemu pregledu, um, nove komisije in pa uh, tudi imenovanja gospoda Timmermansa, uh, želimo, da se tak okvir predvidi tudi za prihodne obdobje. Gospa Kazečkine, hvala lepa za vašo plodno predstavitev. Sedaj imamo čas za vprašanja in odgovore, za razpravo torej. imamo enega poslanca, ki se želi oglasiti. Gospod Sogor, izvolite. Hvala. No, bolj gre za pripombo kot za vprašanje. In sicer se navezujem na uh, predstavitev gospe Moloj. Ja, to je težava za nas, torej kako lahko prepričamo institucije uh, za da potrebujemo eh, tudi eh, poročila v zvezi z nacionalnimi manjšinami. Torej, ne bi želel primerjati eh, situacije Romov z situacijami manjšin, ki so ponavadi v precej boljšem položaju, ampak vseeno bom citiral samo en stavek iz parlamentarne eh, raziskave eh, in na ta način se bom odzval na vašo obtožbo, da ni eh, prave politične volje, da bi se to vključilo. Potencijal zakonodaje Evropske unije še vedno ni izpolnjen pri uresničevanju obstoječih pooblastil za Eh, varovanje in eh, zaščito eh, vrednot, vključno s tistimi, ki jih najdemo v temeljni listini in to je zlasti povezano z specifičnimi pristojnostmi v zvezi s pravicami manjšin. Tu ni posebnih pooblastil in komisija bi morala pripraviti študijo, v kateri bi navedla vse, eh, vse eh, zakonodajne akte, na podlagih katerih se lahko eh, zaščiti manjšine. Morda je to razlog, zakaj gospoda Timmermansa ni bilo, kajti od 8. septembra do danes verjetno ni bilo dovolj časa, da bi pripravil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 Eh, več državah te eh, celine. To vprašanje že več kot sto let obstaja in je tudi eh, urejeno v zakonodaji, ampak včasih evropske inštitucije teh vprašanj ne obravnavajo ustrezno. Naprimer, nekateri ljudje sploh ne smejo Eh, svojih eh, imen črkovati s pravimi črkami, ki bi jih to črkovanje zahtevalo. Tu eh, se vedno sklicujemo na notranje, notranje vprašanja, za katere inštitucije niso pristojne, ampak tu gre za manjšine, ki jim je treba zagotoviti enake pravice in človekovo dostojanstvo in tako dalje ampak eh, rad bi, da se izognemo tej eh, nenatančni, um, torej, um, nenatančnemu opredeljevanju manjšin. Naprimer, če imamo manjšinsko mnenje, to še ne pomeni, da je to pravilno mnenje. Naprimer, če so poligamisti uh, v manjšini, to še ne pomeni, da zaslužijo enako obravnavo glede njihove obravnave družine. In eh, monogamni odnosi so pogoj za spoštovanje žensk v Evropski uniji in eh, zato pač ne moremo obravnavati teh mnen eh, enakovredno z mnenji poligamistov. Naprimer, če imamo tu eh, ljudi, ki prihajajo v Evropo eh, z eh, več poročnimi listi, ki dokazujejo, da so poročeni z več kot eno osebo, torej mi imamo pravico, da branimo tiste dele naše kulture, ki jih obravnavamo ne kot manjšinske, temveč kot univerzalne. Mm, pravico imamo eh, braniti eh, naše vrednote in ne smemo obravnavati vsake manjšine kot posebne in privilegirane manjšine. Ne dajmo jim eh, teh posebnih pravic in privilegijev. Rad bi se zahvalil gospodu Clarku v zvezi z otroki, ki imajo Downov sindrom. Situacija je dramatična v mnogih državah članicah, tudi v uh, na polskem žal se postavlja pod vprašaj pravico eh, teh otrok eh, do tega, da se sploh rodijo. Vedno več eh, splavov je in če tem ljudem uspe preživeti, potem se jih seveda, seveda zdravi, in, ampak še vedno so njihovi eh, starši tisti, ki odločajo, ali ti otroci ustrezajo njihovim pričakovanjem ali ne. To je nečloveško. Torej, vem, da ne bom s to izjavo spremenil stališča Evropske komisije, ampak eh, ne smemo tega početi zmerno vestjo. Uh, Mnoge države članice so se odločile, da obstaja pač pravico, pravica do eh, eh, izbire in da eh, tu otrokova pravica do rojstva pač je podvržena pravici staršev do proste izbire moramo vedeti, za kakšne standarde si prizadevamo in kako takšno situacijo opredeljujemo. Prav tako moramo biti tudi bolj eh, pozorni na dejstvo, da manjšinsko mnenje ni nujno pravo mnenje oziroma veljavno mnenje. Pogosto govorimo o eh, manjšinah, ki jih večina močno podpira, ampak resnične manjšine pa pogosto ostajajo same in so tiho. Hvala. Najprej, na koncu bi se tudi sama vključila v to razpravo kot poslanka Evropskega parlamenta in govorila bom polsko. Rada bi vas opozorila samo na eno. Manjšina, ki ostane manjšina, je vedno v težji situaciji kot večina. Naj to primerjam z družinsko situacijo. Imam dveh čeri, Ena je starejša, druga pa precej mlajša. In mlajša hči je vedno zahtevala več pozornosti in uh, več skrbi, dokler ni pač odrasla in postala samostojna. In enako velja tudi za manjšine. Lahko bi imeli uh, pač večne razprave na to temo, uh, ampak moramo vedeti, da vsaka manjšina, ne glede na njeno naravo, ali gre tu za invalidne osebe ali kaj drugega, vsaka manjšina potrebuje posebno pozornost, posebno skrb in zato smo govorili o manjšinah in mislim, da tudi ne govorimo zadnjič o tem. Vem, da se želi še komisija vključiti v našo razpravo. Gospa Sina van den Bokert. Izvolite. Izvolite. Torej, eh, nimam nobenih vprašanj, ampak želela bi samo povedati gospodu Petu Klarku. Eh, komisija eh, deli vašo skrb v zvezi z razdelitvijo strukturnih skladov. To mora biti usklajeno z Torej, to mora biti v skladu z listino o temeljnih pravicah in drugimi eh, listinami. Torej, vemo, da eh, komisija tu eh, ohranja nadzor nad tem, kako države ta denar prerasporejajo. Eh, julija meseca bo komisija eh, sprejela dokument v zvezi z ustreznim upravljanjem evropskih strukturnih skladov in pomembno je, da se tega zavedamo in tudi, da se zavedamo, torej, da bo ta dokument eh, sprejet. In tudi pričakujemo, da nam bodo mm, nevladne organizacije pomagale pri ozaveščanju teh organizacij, nevladnih organizacij. Gospa Kazačkine, zelo dobro ste ugotovili, da v letnem poročilu, eh, ko govorimo o postopkih za neizpolnjevanje obveznosti, so nekatere države poimensko izpostavljene, druge pa ne, ampak tu obstaja neka doslednost in doslednost je naslednja. Torej, eh, ko Eh, Evropska komisija v zvezi z postopkom za neizpolnjevanje obveznosti eh, državo izredno omeni, potem je to v poročilu tudi izredno omenjeno. Če pa eh, za postopke, za katere pa ni bilo uradnega obvestila v medijih, pa ta država potem v poročilu ni izredno navedena. Hvala lepa profesor Moloj želi podati odgovor. Zelo nakratko bi želela odgovoriti gospodu Sogorju. Omenili ste letno poročilo o etničnih manjšinah. Torej, to se dogaja. Mi smo v eh, Šlezvik-Holštajnu v Nemčiji in eh, lokalni parlament eh, torej v vsakem mandatu, ki traja pet let, pripravi poročilo v zvezi z manjšinami, ki jih Nemčija priznava. In tri od teh manjšin so močno prisotne v Šlezvik-Holštajnu. Se pravi, to je tudi Eh, skupno delo, niso samo parlamentarci tisti, ki to pripravljajo in tudi eh, civilna družba, nevladne organizacije so vključene v to pripravo, če to želijo. Glede pooblastil, eh, vi ste omenili poročilo de Sutr, tudi sama bi se z veseljem sklicevala na ta dokument, zlasti ko gre za nekaj pravic na področju Eh, izobraževanja in kulture. Profesor De Suter je omenil, da bi bilo te mogoče že zdaj implementirati. Gospod Jurek, vi ste omenili pač eno od teh eh, kulturnih pravic, eh, ki bi jih Evropska unija lahko obravnavala kot eh, univerzalno pravico in eh, ki se nanaša na vse člane družbe in sicer eh, imam v mislih vaše ime v vašem jeziku. Nisem imela časa o tem govoriti, ampak to vprašanje se pojavlja v kar nekaj državah, ki jih spremljamo in to je moč najti tudi v poročilu. To je razlog za skrb in to je pomembno za pravice manjšin in eh, to jim omogoča ohraniti lastno identiteto. Morda bi se lahko na to še vrnili in komisija bi morda lahko to vključila eh, v svoj eh, sklop implementacije vsebinskih manjšinskih pravic ta vidik eh, manjšinskega mnenja, ali je to pravilno ali ne. To je seveda subjektivn pristop, ampak rada bi vse spomnila na to, da je pomembno, da se v demokraciji vsak glas lahko sliši, če je ta pravilen ali ne, pa je na to predmet razprave, to je o tem odloča tudi poslušalec, ampak pomembno je, da ima vsak možnost, da se izrazi. To ne pomeni, da vsak zmaga, ampak vsak mora imeti priložnost, da se izrazi. Ja, to je bila zelo dobra sklepna misel te razprave. Zahvaljujem se vam za torej, vaše predstavitve, izredno zanimive predstavitve. Danes popovdne smo slišali uh, veliko pomembnih prispevkov, ki bodo prav gotovo navdih za delo Evropskega parlamenta. Hvala za razpravo. Hvala